Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. Spoštovani gospod in gospodje, prosim, zasedite svoje mesta. Srčno pozdravljeni na popodanskem delu današnjega zasedanja. V sodelovanju s pododborom za človeko pravice in z delegacijo pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija smo organizirali današnjo razpravo. Gospod Stucman, lahko poskrbite, da bodo vaši sodelavci malo tišje govorili? Veseli me, da se nam je pridružil Mihajl Hodorkovski ustanovitelj gibanja Odprta Rusija. Gospod eh, Hodorkovski nas je že obiskal v Strasburu, ne pa tudi uradno. Predvsem je to pomembna priložnost, da mu sporočimo, da eh, zloraba sodstva, ki se je zgodilo v njegovem primeru, po našem mnenju, po naši presoji, ni pristojen, uh, eh, eh, spremljiva. In to ni v skladu z našimi pričakovanji od nekega razumnega sodstva. To je tudi stališče, ki ga zastopa Amnesty International. Ta vas je opisala kot uh, zapornika zaradi vesti med leti 2013 in 2013 ste bili zaprti. In v delo na taborišču. Potem pa ste našli moč za to, da se zauzamete za rusko civilno družbo. In to ste storili s tem, da ste ustanovili gibanje Odprta Rusija. Zaradi ruskih ukrepov v državah sosedah Evropske unije smo glede Rusine zelo kritični. V Gruziji, v Moldaviji in v Ukrajini je prišlo do nespremljivih uh, incidentov. Zato smo še toliko bolj s pričakovanjem eh, organizirali današnje srečanje, da nam poveste, kako vi ocenjujete eh, trenutno situacijo, kakšno možnost ima civilna družba v Rusiji, ali obstaja možnosti za sodelovanjem, ali obstaja priložnost, da ima neodvisna civilna družba možnost preživeti v Rusiji in ali lahko nadaljuje z odprtim dialogom. Gospod Hodorkovski, beseda je vaša. Bogdaril vas, eh, gospodin predsedatelj. Bogdaril. Hvala lepa, gospod predsednik. Dragi prijatelji, najprej bi se vam rad toplo zahvalil za to, da ste mi prišli prisluhniti. Z vami bi rad delil svoja občutja o tem, kaj se dogaja na mednarodnem uh, odru v povezavi z mojo domovino. Evropski varnostni sistem se sooča z najresnejšim izzivom uh, po koncu druge svetovne vojne ruska aneksacija Krima in de facto aneksacija vzhodne Ukrajine eh, označuje ta konec eh, evropskega reda, ki je bil vzpostavljen z Jalto in Podzdamom. Toliko desetletij potem se je država, ki je bila predmet tega sporazuma z Jalte, znašla sredi kršitev določb Jalskega mirovnega sporazuma. Vojna je popolnoma nespremljiva na evropskih tleh. Tu ne gre za pravičnost ali nepravičnost v posameznih primerjih. Tu gre za nesprejemljivo kršitev. Rusija je odprla pandorino skrinico in eh, v Evropo spustila duha, ki ga nihče nikoli več ni želel videti. Čeprav je Rusija veliko bolj občutljiva glede ozemeljskih eh, zahtev kot pa drugi, eh, kremlinske želje niso zgolj eh, geopolitične narave. Rusija želi postati, ponovno postati sila, ki je odporna na vsakršne grožne od zunaj. Želje in zahteve eh, Kremlina so uh, eh, helsiški sporazum brez tretjega stebra. To je poskus na novo napisati evropsko zgodovino a ne samo od časa po pacu berlinskega zidu, ampak še dlje nazaj. To je poskus uh, popraviti politiko iz hladne vojne, po koncu, ob koncu hladne vojne. Rusija torej zahteva, da nihče na noben način ne posega v njene notrne zadeve. Kremlin zahteva, da lahko v svojem dometu vpliva, stori kar se mu zahoče. Ne, da bi kjerkoli omenjali človekove pravice. Ta doktrina se zdi zastarela, a je še kako živa in predstavlja veliko grožnjo Evropi. Rusija je vedno v zgodovini imela velik vojaški potencial in eh, več kot enkrat hkrati bi lahko uničila vse človeštvo. Če ste morda pozabili, vas bo Kremlj na to z veseljem spomnil. strateški in vojaški potencial, ki eh, bo v Rusijo ustal, je pod nadzorom ljudi, ki ne politično, niti moralno nikomu ne odgovarjajo. Zato se ta situacija ne bo olajšala kar tako čez noč. Kljub temu, da je bila ruska agresija nad Ukrajino popolnoma neustrezna, Eh, se bo Evropa morala pogovarjati s Kremljinom. Najti bo treba kompromis, edina alternativa je svetovna vojna. To je edina. To je edina alternativa, eh, seveda, kot je nekdo nekoč rekel, obstaja kompromisi in obstaja kompromisi. Le, eh, če boste pripravljeni na sklepanje kompromisa, boste pomirili Ruso, Ruse. Ne pozabimo. Ukrajinska kriza ni lokalen konflikt. To je velik izziv avtoritarnemu režimu. Posledica te kolizije so nova krizna eh, žarišča, najnovejše na vzhodu Ukrajine. Ta konflikt ostaja nekoliko bolj omejen lokalno zaradi trenutnih eh, okoliščin v Evropi, zaradi, zaradi razmerja moči na svetovnem odru. A razmerje moči je uh, razmerje variabel, ne pa uh, stalnih uh, in absolutnih vrednosti. Zato se je treba zavedati, kaj politična in gospodarska kriza lahko prineseta Rusija pričakuje, da se bo Združeno kraljestvo izključilo iz uh, Evropske unije ali pa da bi uh, prišlo do kolapsa evroobmočja in da bi to morda povzročilo veliko politično nestabilnost, da bi to morda povzročilo vrzel med severom in jugom Evrope ali vzhodom in zahodom. Eh, po visli in po odri naj bi uh, po ruskih željah spet uh, potekala uh, prelomnica. Čeprav se je treba jasno zavedati, da bi morebitna eh, nova recesija pomenila predvsem udarec Rusiji, Kreml bo torej poskusil storiti vse, kar lahko, da bi se izognil provokacijam Evrope. Revolucionarne ideje spet postajajo uh, zanimive. Nacionalisti si želijo uh, eh, ultradesničarske internacionale, ki bi mobilizirala vse desničarske sile po vsej Evropi. Putin je že začel uh, z propagandno vojno v Evropi. Uh, preko korupcije skuša razširiti svoj vpliv. Pravzaprav prihaja do nove oblike hladne vojne in ta se ne bo zaključila v, v letu dni to, kar se dogaja v Ukrajini, ni boj za ozemlje, ne gre za vzpostavitev ruskega vpliva. Tu ne gre za vojno o ruskih interesih, niti približno. Gre za interese skupine ljudi, ki so prevzeli moč v, Evropi, eh, v Rusiji. Gre za boj uh, med eh, vladavino prava in pomankanjem prava, med človekovimi pravicami in kršen človekov pravic, med evropskimi vrednotami in nasprotniki evropskih vrednot. Kako se lahko borimo proti tej grožnji? V bistvu je ruska birokracija tista, ki eh, skriva ključ za to. Ta je racionalna in apolitična. Mnogi v ruskem establishmentu so zmerni, eh, razumni in eh, naklonjeni evropskim vrednotam. Dan danes so pod političnim pritiskom kriminalne eh, manjšine, skupine ljudi, ki se za vsako ceno želi držati moči. Kremlin, eh, pardon, Kremlj Rusijo zdaj eh, pelje v prepad. A prav večina je tista, ki mora biti osnova za protivtež, zato da bo Rusija ostala na vrhu stene in ne padla v prepad. V Rusiji je danes uh, na vladi neototalitaren režim, ki ne pušča prostora nikomur, ki uh, misli drugače in uh, izriva opozicijo. Ta nima nobene možnosti, da bi legitimno prišla na uh, pozicijo. Cilj opozicije v Rusiji danes ni prevzeti, vajeti, prevzeti eh, moč oziroma vlado, vladanje, ker je to praktično nemogoče, v bistvu je opozicija le omejevalni dejavnik za nebrzdano eh, in totalitarno eh, težnjo eh, režima. Kako uspešna bo eh, Pri tem je odvisno od tega, kako organizirana bo in kako načelna. Danes se opozicija ne bori samo za Rusijo, ampak za celotno Evropo. In ravno zato je treba prizadevanje ruske opozicije podpreti. Konkretno, kaj lahko ruski domoljubi, ki se ne strinjajo s Putinom, danes lahko, a, eh, pričakujejo od Evrope? Dobro bi bilo, če bi bile vse evropske politike eh, poštene, odkrite, inteligentne, to bi bilo zagotovo eh, zelo koristno. Ampak kaj to pomeni? Kaj pomeni inteligentne? Da so realistične. Rusija in Putin nista ena in isto. Putinu so eh, ne višteti. Rusija pa je, bo ostala država, ki bo mogla, morala najti svoje mesto v širši Evropi. Zato, ker po pacu Berlinskega zidu eh, razmerje niso bile dobro zastavljene v tem delu sveta, je Putin v to zdaj posegel in izkoristil to šibkost. Torej, zdaj se treba zavedati, da morajo biti odnosi med Rusijo in Evropo drugačni, kot so med Putinom in Evropo. Rekl sem, da bi morala biti evropska politika odkrita in poštena. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne smete gledati na Rusijo črno-belo. Rusija ni karikatura. Eh, prav tako eh, ne smete eh, uporabljati dvojnih standardov v Rusiji. In to je dvosmerna cesta. Rusiji včasih ne odpustite zadev, ki so drugod popolnoma spremljive ali pa jih tolerirate. Vaše politike morajo biti inteligentne in odkrite in poštene, kot sem dejal. In to velja tudi za evropske sankcije. Moji osebni prijatelji, ki eh, nasprotujejo Putinu, pravijo, da ne bi smel govoriti eh, proti sankcijam, ker to spodbuja eh, agresivno držo Kremlja, vendar pa bi bila politična napaka eh, sankcije naložiti Rusiji državi. Eh, gospodarska škoda za ruske državljane, za ruski narod bo uh, težka, da bi trpeli samo zato, ker so izvolili napačno osebo, bi bilo težko utemeljiti morda bi te sankcije nekaj dosegle in učinkovale kratkoročno. Vendar pa je vprašanje, če so te koristi smiselne glede na to, kakšne učinke ima to lahko dolgoročno. Ruskega naroda ne potiskajte stran od Evrope, bodite pa strogi zelo ciljenimi sankcijami eh, za eh, skorumpirane uradnike, za eh, organe pregona ali za. Eh, politike. Tri vprašanja se danes zastavljajo. Prvič, kljub sankcijam ne smete omejevati kulturnih izmenjav, izmenjav na področju izobraževanja in raziskav. Ne glede na to, kako plemeniti so vaši nameni pri umejevanju izmenjav, pa je treba na vsak način zaščititi uh, te izmenjave. Ruski pevec bi moral imeti priložnost uh, organizirati koncert v Evropi. Te mu, tega mu ne preprečite. Treba je zagotoviti te kulturne izmenjave. To je lahko kvečemu dobro rusko opozicijo drugič je treba zaščititi pred, eh, v Evropi pred eh, pregonom iz Rusije. Zdaj, ko svet eh, proti Rusiji izgovarja uh, um, sankcije, pa uh, Putin v Rusiji gosti uh, vodjo Interpola, Videli pa smo, da eh, obraševalna služba z ukradenim denarjem eh, podkupuje eh, posameznike, lobiste v Evropi. Sodbe ruskega sodišča so le izraz eh, totalitarnega režima in takšnih sodb ne morete priznavati tu. Eh, Evropska sodišča so tudi že odločala o primerih predaje. In potem je tu še eh, korupcija v Kremlju. Če je režim de facto totalitaren, je težko razumeti, da tako eh, odprto lahko podpira ljudi v Evropi finančno. To eh, pravzaprav uh, spo, iz, uh, je grožna za kredibilnost Evrope med liberalnimi in zmernimi Rusi. Um, bodite pozorni. Vladajoči režim ne bo ostal uh, za večno. Morda mu ostane še deset let. Vprašanje je le, koliko škode še lahko povzroči v teh desetih letih in kaj se bo zgodilo, potem, ko bo enkrat padel. Hvala lepa. Ni mikrofona. Gospod Karas, izvolite. Gospod Hodorkovski, gospod Brok, zahvaljujem se odboru za zanjanje zadeve, da lahko imamo to razpravo z gospodom Hodorkovskim in pa delegacijo za eh, človekove pravice. Prav tako prisrčno pozdravljam gospoda Hodorkovskega. Hvaležni smo mu za jasnost povedanih besed, za vzor, ki ga predstavlja. Moje vprašanje za vas je naslednje. V Rusiji dobimo vtis, tako nam stvari vsaj predstavljajo, da je način, ki ga uporablja Putin, tak, da pridobiva vse več podpornikov v Rusiji. Kako vi gledate na to odprto razpravo, javno razpravo v Rusiji v zvezi z vlado in vladanjem gospoda Putina? Uh, kako pa je z opozicijo, kako je z razvojem eh, dogodkov med ljudmi v Rusiji. Kaj bi lahko mi prispevali, eh, da bi podprli demokratična prizadevanja v smeri tega, kar ste povedali. Ampak vtis ostaja, kot da eh, je opozicija vse šipkejša in da je javna kritika prav tako vse šipkejša. Govorili ste o izmenjavah na področju znanosti in kulture. S tem se strinjam. Včeraj sem govoril uh, s predsednikom za izobraževanje iz Dume, ki je uh, razložil, da ima Rusija vedno manj interesa za to vrstno izmenjavo. kaj ti glede na to, da imamo zdaj sankcije, si pravzaprav ne želi nobene izmenjave. Kadarkoli želimo spodbuditi izmenjavo, se ta zavrne na podlagi sankcij. In še nekaj. Govorili ste tudi o vprašanju povezovanja ruskih sil in evropskih sil. Razumev sem uh, vašo kritiko sankcij, kajti tukaj gre za eh, personifikacijo, diferencijacijo, ne gre pa za uh, jasno generalizacijo. Kako si predstavljate nadaljno uh, diferencijacijo? Pa še zadnje vprašanje. Kako gledate trenutno na stanje organizacij, ki se borijo za človekove pravice, kakšna je vloga uh, teh organizacij v okviru sodnih postopkov in kaj bi svetovali v zvezi s svetom Evrope in pa glasovalno pravico Rusije, ki bo konec leta potekla. Hvala. Presidente, bienvenido. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljeni, gospod Hodorkovski. Kot veste, se je ta parlament zahteval za vašo izpustitev. Sprejeli smo dve resoluciji in eno priporočilo in veseli nas, da ste danes z nami prosti. Imam nekaj vprašanj in podobna so tem, ki so že bila že stavljena v kakšnem stanju so borci za človekove pravice v Rusiji danes? Ali ste v stiku z organizacijami, eh, ki se borijo za človekove pravice, ali jim lahko pomagate s svojim gibanjem? In kako ruska družba razume evropske oziroma zahodne sankcije? Ali menite, da lahko kakorkoli vplivamo na razvoj javnega mnenja v Rusiji? Ali mislite, da ima naše sankcije eh, napačen učinek na javno eh, mnenje? Ali menite, da eh, bi lahko storili kaj drugega za to, da bi se, eh, lahko, da bi se lahko prikupili tako rekoč ruskemu narodu razen z, eh, ciljenimi, s ciljenimi sankcijami? Uh, Hvala, predsedujoči. Gospod Hodorkovski, veseli nam je, da vas lahko gostimo v parlamentu. Za mnoge od nas ste simbol kršitve človekovih pravic v Rusiji. Skliceval bi se na prvo vprašanje, ki je bilo že postavljeno. Gre za človekove pravice v Rusiji. To vprašanje je precej pereče. Recimo, Tatari na Krimu, potem posegi v Ukrajini, vojaki v Rusiji. Verjetno veste, kako je, tem, eh, kako je s tem. Zanima me, kako gledate na varovanje človekovih pravic v Rusiji in kakšna bo prihodnost. Ali je bitka že izgubljena ali se enostavno spreminja v obliki. Hvala. To je bilo vzorčno, biti moramo kratki in jedrnati. Imamo 18 ljudi, ki so se priglasili k besedi. Čulajn, izvolite vaša beseda. Hvala lepa. Ni mikrofona. Ni mikrofona. Je to zdaj? Tako, zdaj pa me slišite, upam. Prihajam iz Nemčije. Veste, da je Nemčija država, eh, v katero se usmerja propaganda gospoda Putina, gre za poskuse destabilizacije javnega mnenja. Kljub celotni kritiki eh, pa ste rekli, da se mora Evropa mm, sporazumeti z Rusijo. In kakšna, kakšna je pa vsebina tega sporazumevanja? kot politik se ukvarjam eh, s politiko sporazumevanja, ampak tukaj pa si težko predstavljam, o čem naj bi se dogovorili z gospodom Putinom. Eh, hkrati eh, sem predsednik tudi delegacije za odnose s Kitajsko, gospod Karas je odgovoren za Rusijo. Eh, kaj menite o tej preusmeritvi Rusije stran od Evrope k drugim partnerjem, recimo v Kitajski, ali to ima neko vsebino ali je pa to momentalno bolj ali manj neke vrste propaganda? Potem eh, pa še vprašanje, imamo Evropsko unijo, Azijsko unijo, ali je tudi tukaj kakšna vsebina, kakšen okvir, eh, v smeri katerega bi se lahko premikali. Hvala lepa, tudi vi ste bili presenetljivo zelo kratki in jedrnati. Besedo dajem. Marko Demes Makarju. Ja, hvala lepa. hvala lepa za besedo. Pozdravni gospod Hodorkovski tudi v imenu moje politične skupine. Postavljena so bila vprašanja, ki bi jih lahko postavil tudi sam. V svoji izjavi ste jasno povedali, da je Putinova Rusija, kot jo radi imenujemo, taka, da se premika iz avtoritarne v totalitarno državo. In opozicija v takih razmerah izredno težko deluje, ker se nekako perejo možgani v povezavi z javnim mnenjem. Um, zlasti, ko gre za časopise, televizijske kanale. Kako lahko sploh pridete v stik z običajnimi Rusi, če ne morete uporabiti običajnih medijskih kanalov? Ali se tukaj lahko najde rešitev? Internet lahko ima pomembno vlogo. Kako lahko eh, bolj učinkovito dosežete javno mnenje? Mislim, da je to nujno potrebno. Kakšna potreba, eh, sprememba je potrebna? Govorili ste o sankcijah in njihovem vplivu na državljanem vidimo, da sedanje sankcije, sankcije niso povsem brez učinka. To se vidi tudi pri cenah nafte, ki padajo. Kako pa je z običajnimi ruskimi državljani? Ali menite, da lahko Evropa ohrani te sankcije še dlje? Pomislite na evropska podjetja ter eh, MSP je ta, so v težavah. Hvala. Naslednji. Hvala, predsedajoči. Gospod Hodorkovski, vi ste edini v tej sobi, oziroma niste edini, eh, ki je šel skozi Putinove gulage. Putin vam dejansko dolguje deset let in to bo moral kompenzirati. Nadomestiti vam bo moral teh deset let. Putinova Rusija ni več na seznamu držav, ki jim lahko zaupamo ni več na seznamu držav z vladavino prava, ki spoznuje, spoštujejo mednarodno pravo. Seveda spoštujemo demokratično rusko opozi, opozicijo, ki nasprotuje ruski, uh, ruski, Rusiji in Putinu. Oktobra je na Twitterju se pojavilo vprašanje, kako bo, ko boste postali predsednik Ruske federacije, ali boste vrnili Krim. En vaših kratkih odgovorov je bil, Ne, torej vračila ne bo. Naslednje vprašanje pa se je nanašalo na problem na Krimu, ki traja že desetletja, kajti tukaj nihče ne priznava aneksacije Krima strani ruskih sil. ein Erfolg äh, der Propaganda des Kremls. Äh, Gospa Hans, mislim, äh, da je problem tudi v tem, kar pravijo tudi kolegi v tej hiši v Rusiji, v Združenem kraljestvu, da je strategija Rusije jasna, vzroki za njo pa so na Zahodu tudi v NATO, pridružitvenem sporazumu. Kako vi gledate na to? Imamo regionalne konflikte. Kako vi gledate na invazijo Rusije na vzhodu Ukrajine? Ali menite, da se bo to nadaljevalo? gospod Kelam. Gospod Hodorkovski, v veliko veselje nam je, da vas lahko končno sprejmemo tukaj v parlamentu po tolkih letih. Gospod Putin se vrača na staro rusko obnašanje s KGB-jem in podobno. Moje vprašanje je, ali bi bilo kaj drugače, če sovjetski totalitarni režim, če bi ta režim in pa njegove njegova totalitarna eh, kazniva dejanja obsodili. Ogromno je bilo teh kaznivih dejanj, ampak nihče ni sprejel krivde ali vi gledate na to kot na napako. Prišlo je tudi do eh, razgradnje Sovjetske unije, ne, glede, ne, ne, ne da bi kdo za to prevzel odgovornost.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 Seveda bom vaše stališče sporočila tudi našemu ministru oziroma premijeju. Kakšne pa vaše stališče glede baltskih držav? Kaj se bo dogajalo na tem področju? Zadnje čase smo priča pritisku in sili v odnosu do naših republik. Kako vidite svojo vlogo v prihodnji politiki Rusije? Thank you. gospod Paškinadu. Gospod Hodorkovski, priznam, strinjam se z večino vaše ocene. Zahvaljujem se, da ste prišli k nam. Imam dve vprašanje. Glede Krima. Tu še ni bilo odgovorjene. Rusija zdaj postavlja ogromno materialov, uh, misilov, uh, letal, uh, bojnih letal. Tudi nekatere zmogljivosti za nukse. Zakaj prihaja do tega? Zakaj toliko vojaške opreme, ki povzroča neravnovesje na Črnem morju? Kakšen Kakšno je ozadje? Rusija tudi financira politične stranke v mnogih državah članicah Evropske unije. Ali lahko uh, na to gledamo kot na to, kar je uh, prepočel nacistični režim s petokolonaši? Kako gledate na to sistemsko in sistematično delovanje Rusije? Hvala. Gospod Gurek. Hvala lepa. Verjetno ste prvi Rus, ki je naš gost, gost v tem sklicu. Hvala lepa. Izkoristil bi priložnost in v kontekstu nedavne pobude eh, Rusije in Združenih narodov uh, nekaj vprašal, gre za rezolucijo uh, proti glorifikaciji nacističnega režima. Kakšen je zdaj odnos Rusije do komunizma in pa sovjetske preteklosti? V okviru uh, legalizacije um, memoriala, ki smo ga zagovarjali, kakšno je stališče glede izvrševanja uh, oziroma kršenja človekovih pravic eh, še za časa Sovjetske republike. Eh, od vas bi pričeval neko sociološko sintezo, prosim. Hvala, predsedujoči. Veliko vprašanj je bilo postavljenih eh, tudi o gospodarstvu. Vi se verjetno spoznate na gospodarstvo. Ali si lahko Rusija privošči nizko ceno nafte, sankcije, more biti obnovljene sankcije, potem odtok kapitala, kako to vpliva na Putinovo politiko. Kaj težava je tako, da mora Zahod iti celotno pot. Ne moremo sprejeti aneksacije Krima in vseh težav poročenih v Ukrajini. Ali lahko Rusija preživi z vsemi temi gospodarskimi težavami? Dankeschön. Ich freue mich, Sie hier zu sehen, Herr Hvala za besedo, gospod Hodorkovski. Z veseljem eh, vas eh, pozdravim tukaj. Ko sem vas na zadnje videl, ste bili v kletki na sodišču. Vsekakor je zdaj bolje. Dve vprašanje imam. Kaj mislite, eh, ko govorite o kompromisu? V čem govorite? In potem še nekaj, kar je pos, neposredno povezano s tem. Kaj imamo mi, kar bi želela Rusija? Kaj imamo poleg te želje po imperialnih ambicijah? Kaj imamo poleg tega? Kaj je lahko vsebina uh, za neko poravnavo? Dogovor. Hvala lepa, gospod Hodorkovski. mene zanima, kaj vi menite o tej stopni popularnosti v ruski javnosti, 85 odstotna je menda, ali je to res, kaj to pomeni? Pa še nekaj, gospod uh, eh, Lejnan je omenil to približevanje Rusije. Ali se bodo ruski interesi res po vaše približali kitajskim in ne zahodnim in ameriškim? Kaj mislite, da se bo zgodilo srednjeročno in dolgoročno? Ali mislite, da Rusiji ustreza približevanje kitajski, ali mislite, da je to rentabilno, je to izvedljivo? Hvala za besedo. Gospod Hodorkovski sem letoski poslanec. Zelo dobro se spomnim vašega obiska v Litvi v eh, rafineriji nafte, ki se je takrat prodajala. Ste oseba, ki verjetno zelo dobro pozna mednarodno politiko in zanima me, kako se je lahko zgodilo, da se je od leta 2008, ko smo že ugotovili, da Rusija spreminja svojo vojaško strategijo, eh, kako se lahko eh, dogaja, da prihaja do aneksacije ozemelj, recimo v Transnestriji, v Gruziji, zdaj v Ukrajini. In eh, mi še vedno razmišljamo, da smo zmožni sodelovanja v Evropi, tudi vi ste to omenili. Glavni argument je jedrsko orožje. Vi vemo, kako sposobna je Rusija na področju propagande. Če ne bi uvedli sankcij, bi Rusiji omogočili več proračuna za propagando in to bi lahko peljalo do podobnih razmer kot med drugo svetovno vojno ruski prebivalci bi bili vedno bolj jezni eh, zaradi kapitalistov in vse večje revščine. Postavlja pa se vprašanje, ali imamo prav, ali imamo pravico, da puščamo Ukrajino, da se bori sama. Kako je z baljskimi državami? to je za vse naš, eh, nas veliki ziv, ali imamo dovolj enotnosti v baljskih državah, pa tudi znotraj Evrope, eh, glede eh, vzhodnih in južnih evropskih držav, glede tega problema, ki dejansko obstaja. You, Chair, Hvala, predsedojoči, gospod Hodorkovski lepo vas je videti na eh, svobodi. Vaš san, eh, sin in vaši podporniki so vaš čas skrbeli, da nismo pozabili na vas. Vaš čas govorite tudi o razliki med eh, Kremljem in pa ljudmi v Rusiji. Tudi mi menimo, da je to pomembno. Zakaj? Zaradi spoštovanja vladavine eh, prava in pa pravičnosti. Imeli smo seznam dr. Magnetskega in ali lahko poveste, kakšen je vpliv ciljno usmerjenih sankcij na zlorabe človekovih pravic. Kakšen je pogled na Evropo, kakšen, bo, kakšen bi bil učinek eh, na Rusijo, eh, če bi bili bolj enotni, bolj glasni. Potem je tukaj še civilna družba, eh, skrbelo nas je, prišlo je do izgona ehm, nevladnih organizacij,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 Veseli smo, da ste si vzeli čas, da nas obiščete. Danes ste govorili o Ukrajini. Rad bi vam zagotovil, da smo dogodke v Majdanu budno spremljali. Spremljali smo boj bataljonov v območju Donbass. Spremljali smo zaščito letališča v Donetsku. Moje vprašanje je naslednje. V Rusiji je intelektualna elita vedno podpirala napredek. Tudi sami ste omenili intelektualno elito. Moje vprašanje pa je naslednje. Ali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 veliko čas nam je, da vas lahko pozdravimo tukaj. Lahko računate na pozitiven odnos nizozemske. Postavljenih je bilo kar nekaj vprašanj. Tukaj gledamo, preučujemo, kako je bil prizadet Putin, kako so bili prizadeti državljani. Moje vprašanje pa je, kaj lahko postarimo za ruske državljane? Kaj pa podjetja? Kaj bi morala storiti Evropa v tem trenutku? Thank you, Mr. Chairman. Hvala, predsedujoči. Najprej bi vam rada povedala, da ste v Evropi zelo občudovani, gospod Hodorkovski. Vi ste eh, za nas upanje za prihodnost Rusije. Dve vprašanji imam. Ko boste postali predsednik Rusije, tukaj sem, eh, ko boste postali eh, predsednik Rusije, ali bos, se boste zazeli za deputinizacijo Rusije. Kako je bilo v Nemčiji z denacifikacijo? V tem procesu je Nemčija postala ena najbolj demokratičnih, cvetočih držav na svetu. In Evropska unija se močno uh, zanaša na Nemčijo. Leta 1991 je bila napravljena napaka, ko Rusija ni bila deboljševicirana. Potem pa še eno vprašanje. Govorili ste o podpori, ampak mi potrebujemo neko konsolidirano uh, podporo uh, opoziciji v Rusiji, ki je ravno tako konsolidirana. Potrebujemo torej konsolidirano opozicijo. Kaj menite o tej podpori konsolidirani opoziciji? Thank you, Chair. Welcome, Mr. Hodorkovski. Um, Russia... Hvala predsedujoči, hvala, hvala gospod eh, Hodorkovski. Rusija je že na področju, eh, kjer se vedno bolj uveljavlja tudi islam. Ali eh, mislite, da obstaja tudi na tem področju še kakšna nevarnost? We have closed the speakers. Zaprli smo seznam govornikov, kot sem dejal. Vedno se zgodi isto, vsi eh, so bili pozni in tako naprej. Naslednjič jasno nakažite, da želite besedo. Gospod eh, Hodorkovski nas mora k malu zapustiti, ura je že štiri. Sijo smo razselili. Zahvaljujem se. Izvolite, gospod Hodorkovski. Spasibo, gospoda, za takoj. Najlepša hvala, gospe in gospodje, hvala za vsa ta vprašanja in komentarje. Verjetno bi lahko tukaj v tej dvorani sedeli vse do večera, glede na to, koliko vprašanj imate, ampak ne bom eh, vas tako dolgo preganjal. Najprej bi se rad iskreno zahvalil vsem tistim, ki ste mene in moje kolege ta dolga leta podpirali, vse tiste, ki so padli v represivni mehanizem ruskega sodnega sistema. Vsem sem iz srca hvaležen. Vaša podpora je in še vedno pomeni ogromno za vse tiste, ki so za rešetkami v Rusiji. In mislim, da bo teh ljudi v bližnji prihodnosti še vedno veliko. Pa se lotimo vprašanj. Zanimalo vas je, kaj se dogaja z aktivisti, ki se borijo za človekove pravice. To je zelo pomembno vprašanje. Putin je precej tradicionalen, ko se bori proti opoziciji, proti zagovornikom človekovih pravic in Zahodni Evropi. Poskuša uporabiti načelo deli in vlade, razdeliti in se eh, boriti proti vsem. Nekatere tolerira tiste, ki niso, eh, ki niso tako veliki nasprotniki, druge pa napada. In pogosto je uspešen. v tistih primerjih, ko so ljudje povzdignili svoj glas, kljub temu, da bi morda eh, lahko veliko pridobili s sodelovanjem s Putinom, je moral Putin narediti korak nazaj. Vse to je seveda povezano z delovanjem eh, opozicije in to je povezano tudi z delovanjem zagovornikov človekovih pravic. zanj ni preprosto obravnavati teh vprašanj in enako velja za vas. Gre za zelo težke teme. Kaj lahko naredimo, da bi pomagali eh, gibanju za človekove pravice? No, marsikaj že počnemo. Možnosti, ki jih imamo, so precej omejene. Tega se verjetno zavedate. Sankcije. sankcije, ki so bile predstavljene, so bile predstavljene kot sankcije zoper Rusijo. V resoluciji piše nekaj drugega, to je res. Ampak eh, propaganda iz Kremlja je v tem primeru zmagala. Opozicija nima ta, takšne propagandne mašinerije. Enako velja za Evropo. Sankcije so torej sankcije zoper Rusijo in javno mnenje okrog režima je tukaj dokaj zedinjeno. Ali lahko kaj naredimo? Mislim, da lahko in obenem moramo nekaj narediti. Ni dovolj, da se držimo zgolj besed. Potrebni so ukrepi. Razlikovati je treba med Putinom in Rusijo. Pri tem seveda mislim na rusko ljudstvo. Na ta način se mi zdi, je mogoče najti neko pravo pot, na kateri bomo upoštevali interese ruskega ljudstva ki so diametralno nasprotni interesom eh, Putinovega režima. Naprimer, korupcija, ki je povzročila uh, tudi v so zlo in gorje v Ukrajini. Kaj se je zgodilo? Putinov rejting je začel padati, ljudje so imeli dovolj vse te eh, korupcije, imeli so dovolj kraje iz eh, državne zakladnice. Zato, da bi zvišal to svojo oceno, priljubljenost v javnosti, svoj rejting, so sprožili napad na Ukrajino. Ljudje morajo razumeti, v kakšni meri tisti, ki Putina obkrožajo, svoja sredstva, svoj denar skrivajo na Zahodu. Tu ga skrivajo, No, sedaj ga deloma preusmerjajo v Azijo, ampak ne vsi. Tega se je treba zavedati. Če so bile sankcije prikazane kot eh, etične sankcije, eh, če bi bile prikazane kot takšne eh, sankcije, ki torej napadajo tiste, ki kradejo Rusiji, če bi s prstom pokazali na te zlobce v uh, Italiji, v Nemčiji in drugod, brez dvoma veste, uh, kje se skrivajo naprimer njihovo, njihova premoženja, njihove uh, hiše, bi bila to dobra odločitev. Pokazati bi morali, kaj se dogaja. No, sam sicer imam odgovor, zakaj do tega ni prišlo, ampak ta odgovor ni najbolj uh, spremljiv. S tem je povezano tudi vprašanje ilustracije, deputinizacije. Rusija je ogromna država. Ilustracija, ki je eh, potekala naprimer v Gruziji, ne bi bila mogoča v Rusiji. Popolna ilustracija celotnega režima. A brez dvoma obstajajo tisti na različnih ravneh te eh, hierarhije moči, ki v novi Rusiji ne bi obdržali svojega položaja. Strinjam se, narejena je bila velika napaka. In to po pacu Sovjetske zveze. Ni namreč prišlo do neke moralne obsodbe vseh tistih, ki so sodelovali pri takratnih zločinih. Te napake ne smemo ponoviti. O koliko ljudeh govorimo? No, v eh, govorih o Rusiji sem dejal, da govorimo o približno desetih odstotkih trenutnega političnega in eh, upravnega telesa. Gre torej za nekaj deset tisoč ljudi. Če to primerjamo s seznamom sankcij, eh, ki jih je uvedla Evropa, imamo tam 113 ljudi ali nekaj takšnega. Tega se sicer bojijo, ampak njihovi strahovi so nekak, nekako virtualni niso eh, ravno neposredni. Bi, bila, bi bil takšen ukrep upravičen? Ljudje v Evropi bi lahko dejali, nočemo poslovati eh, in imeti stikov s tistimi, ki kradejo Rusiji, ki uporabljajo ta denar za eh, vojaško agresijo v drugih državah. Ljudjem je treba to torej jasno pokazati, kam se steka ta denar iz Rusije. Na ta način bi lahko marsikoga v Rusiji prepričali, da spremeni svoje mnenje. Šokirani bi bili, ko bi videli, kakšne zneske dobivajo uh, odvetniki uh, v Hagu, naprimer v primeru eh, Jukos. Vedelo se je, da bo ta primer padel in to že od samega začetka naprej. Če bi ljudje vedeli, da se uporablja na milijone dolarjev, na milijone evrov za to, bi spremenili svoje mnenje. Zakaj o tem eh, ničesar ne slišimo? Ne vem. Odgovorim lahko še na eno vprašanje, zelo težavno vprašanje, vprašanje Krima. Večkrat sem že dejal in te besede lahko ponovim, da je priključitev Krima nezakonita. Na vkljub vsem argumentov, ki jih je izpostavljala ruska vlada. To je bilo narejeno zunaj veljavne zakonodaje. Obenem pa moramo razumeti, da je večina prebivalstva Rusije za in podpira to aneksacijo. kako lahko v demokratičnem režimu sprememo odločitev, ki je ne podpira večina ljudi. Ne vem, verjetno bi morali priti do nekakšnega kompromisa, morali bi imeti prosto gospodarsko eh, cono, eh, nekakšno, nekakšen brezmejni režim, ampak kaj takšnega bi verjetno trajalo desetletja ukrajinski kolegi mi včasih porečejo, da eh, je treba to zemlje dati nazaj. No, diktatorski režim je ukradel Krim, ampak eh, demokratičen režim mora postopati drugače. Na vsa vprašanja pa žal ne moremo odgovoriti. einer muss immer nur die Rolle des Bad Cop spielen. Ja, nekdo mora igrati tudi vlogo grdega policaja. To sem v tem primeru jaz, ampak zdaj je pred nami razprava s predsednikom libanonske vlade, ki mora biti naslednji dan že doma. Treba se je držati urnika. Gospod Hudrhovski, hvala lepa, da ste bili pri nas, hvala lepa, da ste bili na voljo. Vedeli ste, da uh, so mnogi od nas izrazili svoje simpatije in podporo. Upam, da ostanemo v stiku. Sorry. <laughs> Sorry for you. Damen und Herren, wir sind knapp in der Zeit. Na tesno smo s časom, tako da vas prosim, da se posedete, da lahko znova odpremo zaslišanje. Z veseljem lahko med nami pozdravim predsednika libanonske vlade. To je država, to je država kjer se je v zadnjih desetletjih dogajalo precej, ogromno je bilo konfliktov, ki so bili precej grobi po svoji naravi. Štiri milijoni prebivalcev so živeli v izredno težkih razmerah. Seveda pa je prišlo tudi do ogromnih žrtev. Ogromno je bilo palestincev, ki so prišli v Libanon in živeli uh, v taboriščih, potem milijon beguncev iz Sirije. Če vse skupaj seštejem 1,3 milijona beguncev, kaj to pomeni za vsakega posameznika, za njegovo domovino. Če vse to seštejemo, upoštevamo, potem lahko vidimo, do kakšnih obremenitev je prišlo. Seveda je tudi Evropska unija ponudila svojo podporo. Gospod predsednik, izvolite. Mr. Elmar Brock. Gospod Elmar Brock, predsednik odbora za zunanje zadeve, spoštovani člani in članice odbora, poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. V veliko veselje mi je, da sem lahko danes tukaj v Evropskem parlamentu. To je zadnji del uspešnega obiska Bruslja, tekom katerega smo okrepili dolgotrajno prijateljstvo in partnerstvo med Libanonom in Evropsko unijo. Še posebej vesel sem, da sem lahko obiskal odbor za zunanje zadeve, ki je ključni akter na področju zunanje politike Evropske unije. smo v tej dvorani, ki predstavlja najvišjo raven demokratične legitimnosti institucije Evropske unije. To je najboljši kraj, na katerem lahko spregovorim Evropi in eh, državljanom, državljankam držav članic Evropske unije. Moje sporočilo je sporočilo prijateljstva prijateljstva, ki temeli na bogati kulturni, zgodovinski in geografski bližini. Moja država, Libanon, je ena izmed najstarejših demokracij v naši regiji. Moje drugo sporočilo je sporočilo zaskrbljenosti. Trenutna situacija, trenutne razmere v regiji so zaskrbljujoče. Imamo nasilni konflikt v sosednji Siriji, ki hudo vpliva na Libanon. V moji državi imamo največ siricev na prebivalca, največ beguncev, več kot katerakoli druga država. To ima politične gospodarske, socialne in varnostne posledice. Libanon je ohranil politiko odprtih meja in to od začetka sirske krize naprej. Z odprtimi rokami smo sprejeli vse begunce, ampak naše zmožnosti so sedaj pri koncu. Potrebujemo pomoč mednarodne skupnosti. Drugače ne bomo zmogli prenesti te obremenitve. Naša vlada, naša država preprosto, na vkljub številnim, številnim eh, trudom in poskusom, ne more sama prenesti tega bremena. Na tem mestu bi se rad zahvalil Evropske unije in državam članicam Evropske unije, za podporo. Obenem pa je treba priznati, da takšne krize še nismo videli, zato se je treba odzvati na način, ki še mu nismo bili priča. Libanonska vlada poskuša narediti vse, da bi rešila to krizo. vzpostaviti želimo jasne kriterije za sprejem v skladu z mednarodnim pravom in prakso eh, v primerih velikega dotoka ljudi. Terorizem je še en velik izziv, s katerim se ta regija sooča. In to velja tudi za Libanon. Teroristične skupine zlorabljajo islam, to vero miru zmernosti in harmonije. In v teh časih moramo biti še posebej pazljivi, da ne bomo padli v to past, ki nas želi razdeliti po kulturnih in verskih ločnicah. Takoj se moramo odzvati na te poskuse. To je pomembno za mir in varnost libanonske oborožene sile in varnostne sile počnejo prav to, na vkljub omejenim zmožnostim. Na vkljub izgubi življenj, na vkljub številnim žrtvam, kot smo že videli v preteklosti, ko smo poskušali osvoboditi 26 vojakov, potem ko so dva obglavili, enega pa hladnokrvno ustrelili. Podpreti je treba naše oborožene sile, ki se iz dneva v dan soočajo z grožnjo usposobljenih ekstremistov, ki imajo nekonvencionalne eh, metode boja. Dolgoročno gledano je treba rešiti politično krizo v tej regiji in to je edina trajnostna rešitev. V tem kontekstu je vprašanje Palestine bistvenega pomena. Po dolgih letih pogajanj je mir še vedno iluzoren cilj. Palestinci nimajo osnovne pravice do suverene države. Arabske države so leta 2002 predstavile arabsko pobudo miru. Celovit svežen, ki obravnava vse vidike konflikta. Nažalost pa se Izrael še vedno poslužuje drugačnih ukrepov. jemlje zemljo in poseljuje palestinsko ozemlje. To ima hude posledice na eh, versko in drugačno stabilnost v regiji ter širše. Evropska unija mora najprej obsoditi takšne kršitve, na to pa uporabiti diplomatska, politična in gospodarska urodja za to, da zagotovi pravičen in celovit mir na osnovi eh, merava in sprejetih določb nekaznovanost za kršitve mednarodnega prava je nespremljiva. Libanon poskuša zagotoviti stabilnost in politično kohezijo. Imamo eh, vključujočo koalicijsko vlado, ki si prizadeva za večjo varnost. Poskuša reševati eh, gospodarska in socialna vprašanja naših državljanov. In predsednika republike vedno izvoli čim prej, ko je to potrebno, zato da bi zagotovili ustrezno delovanje institucij. V Bruslju verjetno veste, da iskanje konsenza, dogovora ni vedno najbolj preprosta naloga. Ne na zadnje bi rad podal še sporočilo miru. Predstavil bi libanonski model uh, zmernosti, strpnosti in kohezije. Ta model dobro deluje na no, vkljub pritisku, ki smo ga deležni. Libanon je še vedno vir zmernosti v regiji. Ta model se je izkazal za izjemno odpornega, zato je še toliko bolj pomembno, da se mu zavežemo uprit boljše prihodnosti. tradicija me narekuje, da sedaj prisluhnem nekaj vprašanjem. Z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanje. Hvala. <laughs> Gospod Paknogin je zdaj na vrsti. Gospod predsednik, gospod predsednik vlade, hvala, da ste se nam pridružili, kot je dejal gospod Brok želim spregovoriti ne zgolj kot član odbora za zunanje zadeve, ampak tudi kot podpredsednik delegacije za Mašrek. Gospod predsednik vlade, dejali ste, da se vaša država sooča z migracijskim pritiskom. Veliko je eh, beguncev iz Sirije. Begunci predstavljajo 18 odstotkov prebivalstva v Libanonu. To je ogromna številka. Francija bi v tem primeru eh, v državo povabila med 12 do 15 milijonov eh, ljudi, če bi sledila eh, isti logiki. Tako da najlepša hvala za vse to. Mednarodnih sredstev ni več in tveganja za begunce so ogromna. Zdi se mi, da so te razmere nespremljive. Gospod predsednik vlade, kako vam naj pomagamo, kako vam naj pomaga Evropski parlament in Evropske institucije za to, da bi zagotovili ustrezna pomoč eh, za begunce in za vašo državo. Sirski konflikt ima politične posledice tudi v Libanonu. Hezbolah se je umaknila od tiste prve naloge eh, napada na Izrael podprla Bašarja Al-Asada in to je nova epizoda eh, konflikta med eh, suniti in šiti. Notranja situacija se lahko še poslabša. A menite, gospod predsednik vlade, da bodo ti konflikti eh, dolgoročno prisotni v Libanonu. Zanima me, kakšno je vaše mnenje. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik vlade, najlepša hvala, da ste nas obiskali in hvala tudi za uvodne besede. Govorili ste o vaši državi, o tem zelo občutljivem regionalnem kontekstu sam bi se dotaknil interne situacije. Prihaja do politične krize, predsednik Leman je končal mandat pred nekaj meseci, konsenza ni. Tudi vi ste potrebovali deset mesecev, da ste oblikovali vlado. Sedaj pa poteka razprava o morebitni spremembi volilnega zakona, volilne zakonodaje če sem prav razumev, je pod vprašanjem izvolitev 64 oziroma 68 eh, sedežev po proporcionalnem eh, sistemu, ostalo, ostale sedeže pa razdelite eh, na drugačen način. A menite, da bo v bližnji prihodnosti mogoče priti do konsenza. Hvala. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Predsednik vlade, pozdravljeni. Izpostavili ste izzive, s katerimi se sooča Libanon. Dotaknili ste se tudi vprašanja beguncev, ki prihajajo iz Sirije. Vsi vemo, kako zapletena je Sirija, dotaknil se bom tudi islamske države. Kaj počne vaša vlada za to, da bi preprečila Hezbolahu, da uh, bi še poslabšal razmere v Siriji? Glede islamske države, pa težko razumemo, kako je lahko ISIS v tako kratkem času prevzel toliko ozemlja. Kdo je tisti, ki podpira ISIS in kako dolgo bo trajal ta boj, po vašem mnenju? Dotaknili ste se tudi nekaterih ključnih vprašanj na Bližnjem vzhodu, naprimer vprašanja Palestine. Tudi v Evropski uniji obravnavamo te teme, želimo priti do rešitve. A menite, da bo Palestina eh, pomagala pri mirovnem procesu ali ga bo ovirala? Uh, you, Hvala, gospod predsednik. Gospod ministerski predsednik, eh, pozdrav tudi iz tretje največje politične skupine EKR. Mi simpatiziramo z Libanonom, ki, kjer ni miru že vsaj 30 let, eksterni dejavniki destabilizirajo vašo državo vsak dan pa še eh, vojna med šiti in suniti se odvija v vaši soseski. Zadržali ste eh, Eh, eno izmed žena in enega izmed otrok, eh, enega izmed glavnih eh, osebnosti islamske države. Zanima me, kakšen pomen to ima, glede na to, da je 20 libanoncev talcev islamske države. Ali lahko komentirate tudi izjave prokurdske, turške stranke, ki trdi, da je v Kibaniju in v območjih v Siriji, ki so pod nadzorom Turčije, prišlo do različnih incidentov. Zanima me, v kolikšni meri sta bila Turčija in Kitar bili ambivalentni kot državi glede grožnje, ki je predstavljala islamska država. Nacional. Hvala, gospod predsedujoč. Mednarodna skupnost, ki v bistvu so ZDA in Evropska unija, se ne znata odzvati, čeprav bi morali poskrbeti vsaj za pomoč beguncom. Političnih rešitev ni. V Palestini se nič ne zgodi. Proces iz Osla je eh, brezpredmeten, eh, Izrael pa še naprej kolonizira eh, že pol stoletja Palestino in krši vse eh, možne konvencije. Islamizem in uh, islamistični ekstremizem in fanatizem uh, na Bližnem vzhodu je posledica obupa, pomankanje upanja. Uh, Arabska liga je sprejela uh, resolucijo o Palestini Poleg tega pa obstajajo veliki konflikti v Siriji, Iraku, pa tudi v Palestini, Izraelu in Egiptu. Eh, zanima me, kako vi razumete Evropsko unijo, ki vse čas eh, sem, daje samo deklarativne izjave, ničesar pa ne stori. Eh, malo pomaga s humanitarno pomočjo, nikar, eh, na noben način pa ne pomaga politično. Smo pravzaprav eh, škrati, miniaturna sila. Zanima me, ali menite, da bo prišlo do eksplozije ali do rešitve. Hvala lepa, gospod predsednik gospod ministerski predsednik, leta 2008 je bil dosežen sporozum v Dohi. Dosegli ste dogovor in sporozum tudi zaradi posredovanja nekdanjega katarskega emirja in pa uh, turškega predsednika Erdoana prisoten je bil tudi zunani minister Saudske Arabije, nekdani minister za zunane zadeve Iranja in Bernard Kiršner. Od maja se je novi parlament eh, srečal že petkrat, da bi eh, imenoval novega predsednika. Mene pa zdaj zanima, ali menite, da bodo vse te države, ki sem jih omenila in vse te osebnosti lahko na kakršenkoli eh, način posežejo v trenutno situacijo v Libanonu. Če ne oni, kdo lahko kaj spremeni in s čim, na kakšen način. Zastavila bi lahko še sto drugih vprašanj, ampak že s tem eh, sem se dotaknila več dimenzij. Druga, druga stvar je Hezbola, vloga vojske.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 poklona, zaradi tega, ker nudite zatočišče tolikšnemu številu uh, ranljivih uh, in beguncev. Evropska unija in države članice so 3 milijarde evrov uh, namenile, uh, humanitarne, humanitarne pomoči namenile Libanonu, ampak uh, mene zanima, kaj drugega še lahko storimo oziroma kaj mislite, da bi Evropska unija še morala storiti. Na Bližnjem vzhodu so si vsi incidenti in vsi konflikti med seboj tesno, uh, so, so med seboj tesno povezani. Uh, eh, Bližnji vzhodni mirovni proces ni ne mirovni, ne proces. Uh, v Evropski uniji imamo zagotovo zgodovinsko dožnost, da ne zapustimo palestinskega naroda, uh, saj so naše države uh, v marsičem krive za konflikt lahko pravim vprašanje gospoda Kana, kako je eh, s priznanjem palestinske države. Škotska vlada eh, se je že opredelila, Združeno kraljestvo, Švedska, eh, francoski parlament bo čez nekaj ur glasoval o priznanju palestinske države. Zanima me, kaj vi menite o tem procesu, glede na to, da se je zdaj ustvaril določen lan in zagon. In kaj menite, da Evropski parlament lahko zahteva, kaj naj Evropska unija stori za to, da bi se mirovni proces spet zagnal. Grazie, Intanto, uni... Hvala lepa, gospod predsednik. Še jaz bi se rad pridružil za hvali Libanonu za zatočišče, ki ga nudi eh, mnogim beguncem. Evropska unija vam mora pri tem seveda stati ob strani in nuditi vso podporo. Če pa na zadevo pogledamo z političnega eh, gledišča, je vaša vloga še toliko bolj pomembna v trenutkih, ko Evropska unija razmišlja o svojih strateških interesih. Zanima me, kaj vi menite, eh, česa Evropska unija ni storila, pa bi upamo pod vodstvom Federike Mogrini storila ali pa morala storiti. Kako vi gledate na to? In eh, kako razumete Eh, vlogo italijanskega kontingenta v silah Združenih narodov na terenu. Zdaj je treba zagotoviti eh, ustrezen boj proti islamski državi in zagotoviti ustrezen odpor in upor. Libanon je zdaj eh, ostal pravzaprav odvisen samega od sebe, razen tiste nekaj podpore, ki smo že omenjali, ali se bo Libanon lahko eh, soočil z grožnjo, ki jo predstavlja islamska država in ki se bo še eh, okrepila. Nas bi seveda to moralo skrbeti. Mene zanima, ali imate vi morda kakšne bolj eh, aktualne informacije o tem, kako poteka infiltracija v islamski državi. Hvala lepa in veliko sreče vam želim. Predsednik vlade. Eh, vesel sem vašega obiska in vaših besed. pred kratkim sem bil v libanonu in na lastne oči sem videl eh, kako težko je stanje in da libanon dejansko potrebuje eh, pomoč. Ehm, vaš parlament je je za dve leti podaljšal svoj mandat in že nekaj časa ni predsednika države jaz vem da ni enostavno eh, in v tem smislu imam podobno vprašanje kot kolega preda vendar mislim da bi bilo bolj varno če bi demokratične institucije libanona delovale v polnem eh, formatu in tako dokazale da je mogoče živeti z različnostjo na podlagi spoštovanja vseh identitet. Eh, zanima me gospod predsednik kako in kdaj vidite možno rešitev v tem smislu? Hvala. Hvala, gospod predsednik, gospod ministrski predsednik. Libanon se je doslej nekako v zadnjih letih uspel čudežno izogniti obroženim konfliktom. Jaz ne bi rad začel uh, s propagandističnimi izjavami, če šte je Hezbollah tista organizacija, ki preganja sunite. Uh, Saj vemo, da so stvari nekoliko bolj kompleksne. Ali se bojite v Libanonu, da bo Libanon naslednja postaja na tej poti uh, velike grožne islamske države? Zanima me, kako uh, tudi konflikt v Siriji vpliva na Libanon. Ali boste prosili Evropsko unijo za dodatno pomoč? Grazie, e Hvala lepa, gospod predsednik, in prisrčna zahvala uh, ministrskemu predsedniku Libanona za prispevek Libanona. Libanon je zagotovo vzor za uh, sredozemski bazen in za bližnji vzhod, zagotovo pa mu grozi islamska država. Mm, to pa tudi ni edina grožna. Predstavniki Hezbole so uh, dajali zelo konkretne izjave, ki predstavljajo grožne Libanonu zaradi ozemljskih zahtev in upadov na sirsko-libanonski eh, meji Al-Nusra eh, in Hezbollah. Predstavljate to grožno. Hezbollah eh, je v zadnjih letih stala ob strani Bashirja al-Assada. V Libanonu imate veliko ko beguncov eh, iz Sirije, pa zgodovinskih beguncov iz Palestine, soočate se z mnogimi političnimi težavami, ki so jih omenjali že drugi govorniki. Zanima me, gospod ministerski predsednik, ali se boste lahko soočili z dodatno zaostritvijo, z grožnjo Al-Nusre, Hezbollah in islamske države? Kaj Evropska unija lahko stori, kakšno vlogo lahko odigra, kakšno vlogo lahko odigra uh, um, misija Združenih narodov, ki je že na terenu. Drugo vprašanje, kakšno vlogo lahko Libanon uh, odigra pri uh, tem tako uh, kočljivem političnem vprašanju priznanja palestinske države. Mnogi smo mnenja, da bi to lahko bi vzvod za to, da bi prti strani končno spet uh, sedli za pogajalsko mizo. Kovin Mikkel. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes sem prečko sirsko-libanonsko mejo. Ko sem obi, potem, ko sem obiskal konferenco v Siriji. Zanima me, kako menite, da lahko pomagamo režimu Bašira Al-Asada, ki se pogumno bori Če bo islamska država zmagala v Siriji, bo kmalo prispela tudi v Libano. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad izrazil hvaležnost za prijazne besede, ki ste jih namenili Libanonu. Nisem pričakoval, priznati moram, eh, tolikšnega števila vprašanj. Ta vprašanja so, so dokaz, da vas skrbi, eh, kaj se dogaja v Libanonu in da bi radi pomagali Libanonu in libanonskem narodu. Hvala za izraženo zaskrbljenost. V večini prispevkov in v svojih vprašanjih ste uh, omenjali uh, z različnimi imeni, uh, pravzaprav uh, situacijo, kakršna je, ker nimam veliko časa, bom skušal uh, v, skupini, v skupinah uh, najti odgovore na izražene komentarje in zastavljeno vprašanje. Najprej bom povedal nekaj o uh, politični krizi, interni politični krizi v Libanonu. Res je, v Libanonu se soočamo s politično krizo. Nismo izvolili novega predsednika, podaljšati smo morali mandat libanonskega parlamenta. Trudimo se, težko je v koalicijski vladi, ki se eh, želi s tem soočiti in najti rešitev. Ampak demokracija v Libanonu nam je služila v dobrih in v slabih časih. Na srečo se še vedno zanašamo na demokracijo in na libanonsko stavo včasih zato, da razrešimo težave, včasih zato, da jih ne. Ampak, kakor dolgo bo demokracija pri nas doma, bomo, tako kot smo v preteklosti, z demokratičnim pristopom lahko rešili tudi to politično krizo. To pravim zato, ker sedim pred odborom za zonanje zadeve, sem med parlamentarci, ki dobro razumejo, kako pomembno je ohraniti solidno demokracijo. In v Libanonu ima demokracija dolgo tradicijo. Drugo vprašanje je konflikt v Siriji in uh, učinek sirskega konflikta v Libanonu. Rad bi se odzval na vprašanja, ki ste ste jih večkrat zastavili glede sodelovanja libanonskih političnih frakcij v sirskem konfliktu. Ko sem oblikoval koalicijsko vlado, smo uh, pripravili ministersko izjavo za upnico. In v njej smo zapisali, da vse politične skupine, vključno Hezbolo, verjamejo v uh, jasno distanciranje od sirskega konflikta vendar pa obstaja vrzel med namerami in uh, dejanji. Skušali smo uh, to politiko distanciranja uh, implementirati uh, dosledno, vendar pa to ni bilo mogoče v vsakem primeru in na to ste nas opozorili. A tudi ti incidenti nam ne bodo preprečevali uh, z nadaljnim ustrajanjem pri tej politiki distanciranja. Več vam v zvezi s tem ne moram ponuditi. Zagotovo eh, nastala situacija ni preprosta. Naslednji sklop se nanaša na grožnjo, ki jo predstavlja islamska država. vsi se sprašujemo, odkot to prihaja. Vir tega fanatizma je, da niso zmagale zmerne misli. Ključ eh, za stabilizacijo bo mirovni sporazum. Dokler ne bo podpisan, več bo več, še več fanatizma, več radikalcev in več terorizma. Te sile zdaj zelo pametno uporabljajo socialne, torej družbena omrežja in svetovne medije za svojo propagando. Ko bomo našli rešitev in ključ do miru, bomo prirezali krila terorizmu in fanatizmu. Zato jaz upam, da se bo čim prej našlo rešitev za izraelsko-palestinski konflikt. Res je, da so begunci veliko breme za eh, Libanon, eh, pretežko breme In ravno zato potrebujemo več človekoljubne pomoči, več finančne pomoči. Eh, treba je ukrepiti infrastrukturo in institucije. In ravno zato smo pred kratkim upeljali nov uh, koncept, uh, ki je povezan z begunci in sicer gre za državo gostiteljico oziroma skupnost, ki gosti begunce. In pri tem, ko se skuša zagotavljati podporo za gostitelje beguncev, bi lahko tudi olajšali nekoliko to breme. Tudi uh, vojaško strokovno znanje ste nam ponudili, zato da je naša vojska lahko zagotovila ohranitev uh, reda in miru kljub regionalnim trenjem. Marsikaj smo morali storiti, ne samo zato, da bomo ohranili mir in red, ampak tudi zato, da bi pomirili uh, regi, uh, religiozne in sektaška napredke napetosti, ki so bile prisotni. In to je bilo zelo, zelo pomembno, da smo lahko uh, ohranili red in mir. Res, vaše podpore smo hvaležni, uh, potrebujemo je še več preko sosedske politike, ki odpira nove poti. Jaz razumem, da Evropska unija. Uh, priznava svoj eh, del odgovornosti za podporo in jaz upam, da bodo sprejeti tudi ustrezni zakonski ukrepi za to, da bo mogoče dobiti več pomoči. Omenili ste tudi eh, italijansko vlogo, eh, ki nam je pomagala in bila zelo uspešna in koristna v preteklih devetih letih od leta 2006. Od invazije Izraela v Libanon eh, ste nam pomagali zagotoviti stabilnost v Južnem Libanonu. Upam, da bomo kmalo lahko sprejeli tudi novo uh, eh, volivno zakonodajo, ki bo še okrepila libanonsko demokracijo. Ki bo, upam, tudi uh, omogočil uh, izvolitev predsednika in ki bo skladen z libanonsko ustavo, ki zagotavlja svobodo za vse Libanonce. Na koncu lahko le še enkrat ponovim. Kljub politični krizi in kljub vsem napetostim v regiji, naš monetarni sistem in naš bančni sistem uspešno preživljata te zapletene časa. Tudi zahvaljujoč nekaterim tujim investicijam. V Libanonu je gospodarstvo kar dinamično. Če boste upoštevali tudi ta vidik, bomo zelo hvaležni. Upamo da bo do Evropske banke lahko še naprej podpirale mnoge projekte, ki so v izvedbi v Libanonu. Danes sem se eh, srečal na plodnem sestanku s predsednikom Junkerjem in visoko predstavnico Mogherinijevo. Oba sta izrazila eh, zaskrbljenost glede m, situacije in obljubila ukrepanje. Upam, da bo to pomenilo več bilateralne pomoči, več regionalne podpore, eh, s katero bomo zagotovili ustrezno podporo zmernim in ne radikalnim. S tem mislim, da bo mogoče spet uh, popraviti tisto, kar nam ni uspelo pred nekaj leti v Siriji. Če bi takrat eh, drugače ukrepali, bi morda bila situacija danes nekoliko drugačna. A mednarodna skupnost je dopustila, da se je situacija razvila v to, kar danes je. V stikih z mednarodnimi Eh, voditelji, nedavno sem bil na Generalni skupščini Združenih narodov, sem bil presenečen, ko mi pomembni politični voditelji zastavijo vprašanje, kaj vi mislite, da bi lahko storili v Libanonu in kaj mislite, da bi bili morali storiti v Siriji pred dvema letoma. Zdaj se vsi počutijo izgubljeni in ne najdejo neke poti ven iz te krize. Jaz mislim, da je politična rešitev tista, ki bo lahko razrešila zadevo. Politična rešitev, ki bo upoštevala vse dimenzije tega konflikta. Vem, da obstajajo prizadevanja, ki so vložena v iskanje m, mm, politične rešitve, vendar pa bo zagotovo preteklo še precej vode, predvsem pa bo potrebnega veliko poguma, in drznosti za to, da se bo preprečilo nadaljne prelivanje krvi, da se bo zaustavil ekstremizem in zaustavil ta masakr, ki smo mu priča dan za dnem. Še enkrat vsem hvala lepa za ta pogovor. E, žal vas moram že takoj zapustiti. Upam, da se bomo kmalo spet srečali, morda tudi v Libanonu, med nami, pri nas. Nekdo je dejal, da je bil. Eh, pred kratkim v Libanonu in sam videl, eh, kakšna je situacija. Pri nas so stvari kar pod kontrolo in pri nas je varno, tako da lahko pridete v Libanon in tudi eh, uživate v lepoti te države. Na vsak način ste vsi toplo dobrodošli v Libanonu in še enkrat prisrčno hvala za priložnost, ki ste mi jo ponudili. Prime Minister, thank you very much. Gospod predsednik vlade, hvala lepa. Vašemu ljudstvu želimo vse najboljše. Situacija je zapletena, islamska država se ne želi pogajati, ni pripravljena na kompromise in eh, situacija je zato še bolj zapletena, kajti potrebno je vojaško ukrepanje, preden bo sploh možen kompromis. Tega vprašanja vsekakor ne bomo rešili danes. Hvala lepa, da ste nas obvestili o stanje. Nasvidenje. Sam ste Lebanon in februarja. Vamos a empezar con el segundo tema. Tako, zdaj pa je na vrsti naslednja točka izmenjava mnen z Bernardinom Leonom, ki je predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov v Libiji. Veliko veselje mi je, da vas lahko uh, pozdravim v Evropskem parlamentu. Čestitam vam za imenovanje in hvaležni smo vam za to, da lahko v tem odboru danes izmenjamo z vami eh, mnenja. Evropski parlament eh, vse čas eh, spremlja situacijo v sredozemlju in tudi poslabšanje situacije v Libiji, ki je zaskrbljujoča za vse poslance Evropskega parlamenta. Po zadnjem zasedanju odbora za zane zadeve 17. novembra so bile pripravljeni ukrepi, eh, ki bi morali izvesti eh, v Evropski uniji. Prav tako zahtevamo nacionalni dialog v zelo kompleksnej situaciji, še posebej po eh, tem, kar se je zgodilo. 26. novembra. La de violencia en Libia y recalcaron que no. Jasno je, da eh, z vojaškim posegom ne bo mogoče razrešiti situacije. Na samem začetku razprave bom dal besedo vam eh, za kakšnih 5 do 10 minut, zato da nam opišete trenutno situacijo v Libiji. Še posebej nas zanima, kaj menite, da Evropska unija lahko ponudi pri eh, iskanju rešitve, politične rešitve v Libiji. Izvolite, gospod Leon. Muchas gracias. Buenas tardes. Hvala lepa. Dobar dan. Eh, v veliko čast mi je zadovoljstvo, da se po treh eh, letih vrnem v Evropski parlament. Priznati moram, da sem Bruselj že kar pogrešal. Čeprav vas bo morda presenetilo dejstvo, da kdorkoli lahko pogreša Bruselj, a vseeno. Bruselj pogrešam, eh, življenje v Bruslju, dogajanje v evropskih institucijah pogrešam. Zato sem zelo vesel, da sem se danes sem vrnil eh, na to izmenjavo mnen z, z vami. Kot si dobro veste, je situacija v Libiji res izjemno kompleksna. V zadnjih 4-5 mesecih eh, se je situacija zaostrila, potem ko se je uh, v Tripoliju in okrog Tripolija uh, zgodilo več incidentov, prišlo je do spopadov uh, z manjšimi paravojaškimi skupinami, ki so zahtevale dostop do uh, mednarodnega letališča. Retorika je uporabljala uh, um, radikalne izraze in skušala uh, prevzeti nadzor nad demokratičnimi ustanovami v Libiji in s tem zaustaviti proces tranzicije. Zdaj že dva meseca poteka uh, spopad v Tripoliju, potem ko so se stvari nekoliko pomirile. Uh, tako v Bengaziju kot v nekaterih drugih mestih eh, vzhodno od Tripolija v eh, goratih predeljih Libije eh, je zdaj prav tako prišlo do zaostritve situacije. Mednarodna skupnost Evropska unija, Združeni narodi se je odzvala na eh, te spopade na uh, povečano nestabilnost. Situacija je zaskrbljujoča za vso mednarodno skupnost, zaradi tega, ker ima to velik učinek eh, na mnogih ravneh za Evropo in pa za vse sosede uh, Libije. Nestabilnost v Libiji uh, pomeni poslabšanje varnostne situacije. To lahko vpliva na razvoj terorizma, na uh, tok, preseljevalne tokove, na energetiko in tako naprej. Libija je v središču južnega sredozemlja, eh, zato da dogajanje v Libiji ima zagotovo sekundarne učinke najprej pri svojih sosedah in hitro tudi v Evropi. Zato je ta situacija tako zelo, zelo zaskrbljujoča v mednarodni skupnosti. Od vsega začetka je naš namen eh, spodbuditi politični proces, ki se je nekoč že začel. Obuditi ga je treba ponovno, kot tudi proces tranzicije. Čeprav politični izrazi v Libiji pomenijo nekaj drugega, kot pa eh, so pomenili v drugih državah v tej regiji, v Tuniziji smo govorili o demokratični tranziciji, v Libiji gre pa za tranzicije od neke anarhične strukture v diktaturo, ki je uničila vse eh, ustanove družbenega življenja in eh, dekonstru, eh, zagotovila dekonstrukcijo in uničenje ne samo institucij, ampak tudi eh, politično kulturo. te posledice, destruktivne posledice so še danes zelo, zelo prisotne. Torej, kot sem dejal, radi bi spodbudili politični proces, obudili tranzicijo. To je bil prvi namen mednarodne skupnosti. Najprej smo eh, želeli eh, stopiti v stik eh, z, prizna, z mednarodno priznanim parlamentom, posebnem procesu, ki smo ga imeli vsak mesec en den, smo se srečali s posamezniki, s posameznimi poslanci uh, libijskega parlamenta, še posebej v Misrati, uh, v Tripoliju, uh, na vzhodu Libije, tiste, ki so bojkotirali uh, seje libijskega parlamenta. Uh, tudi ta proces je bil prekinjen, potem ko je bila v začetku novembra sprejeta odločitev višjega, najvišjega oziroma vrhovnega libijskega sodišča v primeru, ki je bil zelo dvoumen. Eh, ta sodna odločba eh, ni oziroma je povzročila negotovost glede politične krajine in institucionalne krajine v Libiji. To je. Ta odločba je tudi razpustila libijski parlament in to je povzročilo še dodatno nestabilnost v nacionalnem kongresu v Libiji, eh, pardon, v Tripoliju. Torej, politični proces se je zakompliciral. Kakršnokoli razlago oziroma interpretacijo lahko uh, pripišemo tej sodni odločbi, čeprav je zelo, zelo težko nekaj razumnega iz tega razbrati, je, da je prišlo v politični krajini do velike spremembe. eden ne drugi parlament zdaj nimata neke opozicije. Mi smo v sodelovanju z Libijo skušali zagotoviti legitimnost in sicer preko spoštovanja načela inkluzivnosti, s tem, da nobeden izmed dveh parlamentov nima te legitimnosti, oziroma eh, nima, ne deluje na načelu inkluzivnosti, potem zato tudi nimate demokratične legitimnosti. Nacionalni kongres uh, ima zdaj uh, bolj močno uh, vizijo oziroma uh, večjo prisotnost, kot pa je pred, še pred nekaj časa, zato ga moramo uh, razumeti kot pomemben dejavnik. Kot sem dejal prej, smo uh, skušali uh, tiste, ki so bojkotirali srečanje parlamenta, uh, eh, pripričati v dialog. Po sodni odločbi vrhovnega sodišča smo morali ta proces zdaj prilagoditi. V zadnjih treh tednih eh, smo trdo delali in mislim, da smo eh, blizu trenutka, ko bomo lahko razglasili mm, ponovni zagon političnega procesa. Upamo, da bo, se bo to lahko zgodilo v prihodnih nekaj dneh. Če bo le mogoče, bi radi od prihodnega eh, tedna naprej torej, začeli z ukrepi, s katerimi bomo obudili politični eh, proces. Podrobnosti moramo še dodelati, zato da bomo to dejansko tudi zagotovili. Jutri bo potekalo pomembno ministersko srečanje prav tu v Bruslju. Mednarodna skupnost želi izraziti podporo najbolj pomembnejšim akterjem v Libiji, ki se zauzemajo za ponovni zagon političnega procesa. Na začetku ste me vprašali, kaj Evropska unija lahko stori. Stališča Združenih narodov Evropska unija lahko veliko stori, predvsem v političnem smislu, ker je pomemben Eh, libijski partner, za razliko od drugih eh, sosed oziroma drugih akterjev eh, Evropsko unijo razumejo kot neutralnega partnerja in ki ima lahko veliko pliv in lahko predstavlja političnega sogovornika tako v Misrati kot v Tripoliju. Evropska unija kot tudi od poslanci posameznih držav članic, ki so zelo aktivni in eh, sodelujejo v okviru Evropske unije in v okviru Združenih narodov, kažejo na zelo angažiran pristop. Evropska unija je tudi gospodarski, pomemben gospodarski partner eh, za Libijo. E, največjo blagovno, eh, pa ne samo blagovno, tudi siceršno izmenjavo Libija, ima Libija prav z Evropsko unijo. Seveda je eh, predvsem pomembna uh, energetika v tej izmenjavi. Torej, Evropska unija je v bistvu socioekonomsko gledano največji partner Libije, zato ima določeno odgovornost. Uh, pravzaprav bi morala vsem sogovornikom v Libiji dopovedati, da bo le s političnim procesom mogoče najti politično rešitev, ki bo lahko zagotovila stabilizacijo in s tem potem tudi ustrezno gospodarsko izmenjavo treba se odločiti, kdo je sploh sogovornik, kdo je zakaj pristojen, eh, kdo bo imel nadzor nad katerim delom, kako je centralno banko, kdo bo nadziral policijo, eh, kdo varuje eh, naftne instalacije, kako je s prisotnostjo mednarodnih podjetij, telekomunikacijskih podjetij. Mnoge evropske države priznavajo eno vlado in en parlament, vendar pa interna pravna eh, doktrina priznu, priznava drugi parlament. Eh, veliko evropskih podjetij sodeluje z libijskimi podjetji, zato je treba tu najti določene skupne imenovalce. Evropska unija mora libijskim sogovornikom eh, dopovedati, da je treba najti rešitev. Eh, za nastalo situacijo, zato da se bo lahko zagotovilo nadaljno gospodarsko izmenjavo z Evropo, ki je glavni partner, pa tudi s preostalimi deli sveta. Evropska unija je tudi tista, ki eh, ima veliko odgovornost za varnostno situacijo. Eh, evropske države so bile tiste, ki so posredovale v konfliktu proti Gaddafiju. mnogi Evropo vidijo uh, eh, kot pomembnega partnerja tudi v tem smislu. Uh, Evropa je pomemben partner, ki uh, sodeluje pri izgradni nove Libije in zato uh, ima pomembno odgovornost pri razvoju varnostne situacije, pri uh, pojavu terorizma, uh, ki grozi tudi Evropski uniji še posebej, kot veste, na vzhodu v mesti, kot sta naprimer Darna in Bengazi. A terorizem se ne omejuje samo na zahod, prisoten je tudi na jugu. Tam je prisotna tudi Evropska unija. V Sahelu eh, se odvija situacija, ki nas zelo, zelo skrbi. Tam ba je, obstajajo celo uh, taborišča za uh, novačenje in usposabljanje uh, džihadistov, uh, morda za uh, džihadiste v Tuniziji. Torej, situacija na jugu Libije uh, je relevantna tudi za Tunizijo in za Alžirijo, kjer nas varnostna situacija tudi skrbi. Torej, Evropska unija je pomemben partner eh, politično, gospodarsko in tudi drugače za Libijo. Tudi za Združene narode Evropska unija predstavlja izjemno pomembnega partnerja. Danes je evropejec vodja eh, misije Združenih narodov. Zakaj? Zato, ker eh, Evropski uniji pripisujemo posebno težo. Pri tem ne gre za moje osebne zasluge. Mislim, da je to priznanje eh, Evropske unije za ulogo, ki jo je odigrala v preteklih letih. Evropska unija je bila neutralni katalizator eh, ki je sprožil postopek stabilizacije in uh, zagotavljanja miru v Južnem sredozemlju. Zdaj se ustvarja zadnja priložnost za Libijo. Če Libijci ne bodo izkoristili te priložnosti, ki se jim jo ponuja, in ponavljam, to se bo zdaj zgodilo v naslednjih nekaj dneh, ko se bo zagnalo na novo politični proces. Če Libici torej ne bodo uspešni in ne bodo našli te, politi eh, te politične rešitve, bo prišlo do dodatnih tenzij, dodatne nestabilnosti. Zato moramo zdaj storiti vse, kar lahko, da bomo dali moč ne tistim, ki eh, spodbujajo eh, spopade, ampak tiste, ki so zmerni. Mednarodna skupnost in tudi vaš, torej Evropski parlament, imata ima zdaj priložnost sodelovati v tem političnem procesu, To je edina alternativa po naši presoji. Prav tako presega interese posameznih skupin, saj išče kolektivne interese in to je tisto, kar, za kar bi se morala zauzemati mednarodna skupnost. Tokole, uvodoma kot opis te situacije, pripričan sem, da bomo lahko za Evropsko unijo našli še marsikakšno drugo področje, kjer bi bila lahko aktivna. Hvala. Hvala lepa, gospod Leon. Mislim, da imamo na voljo kar nekaj časa, zato bomo lahko govornikom dali po dve minuti. Gospod Njamo je prvi. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, gospod Leon, da ste nas ponovno obiskali v parlamentu. Vedno ste dobrodošli. Ja, vem, da je vaša naloga izjemno težka. Vemo, da je situacija zelo eh, kompleksna in vemo, da je ta sodba vrhovnega sodišča stvar še dodatno zakomplicirana. Mene zanima. Dialog, interni dialog je vedno težak, to je res, ampak tudi v mednarodnem okolju je dialog težak, eh, tudi z državami, drugimi državami v regiji. Rekli ste, da bi morali poskrbeti tudi za to. Zanima me, Kako menite, da lahko zagotovimo ustezni dialog eh, z državami Južnega sredozemlja in z Libijo po srečanju v Madridu? Kako bi lahko zbližali torej, te države? Jutri eh, ste omenili ministersko konferenco. Zanima me, kaj pričakujete od nje. Pa še nekaj konvenc, um, resolucija varnostnega sveta za augusta. Uh, eh, ali menite, da je kaj dosegla? Ali menite, da uh, so vidni že kakšni rezultati v štirih mesecih po tistem, odkar je bila sprejeta uh, ta resolucija o varnostnem svetu? Hvala. Dobro, ker se vas zdaj vse več javlja k besedi, bomo dali besedo vsakomu za minuto in pol. Na vrste gospod Panceri. Ben ritrovato, Bernardino. Dobrodošli spet pri nas, Bernardino. Libici bi morali izkoristiti to zadnjo priložnost. Prav tako pa morajo tudi evropejci razumeti katastrofo, ki se je zgodila v Libiji. Kajti, če evropejci tega ne bodo razumeli, potem tudi libici ne bodo razumeli, da je to njihova zadnja priložnost. E, zadnji čas je, da gremo še dlje. Včeraj smo imeli e, visoko predstavnico, ki je govorila o možnosti nekaterih pobud, nekaterih držav članic. Torej, rekla je, da ni proti pobudam, dokler obstaja, obstaja tesna povezava z Evropsko komisijo. Poleg tega pa moramo imeti te pobude tudi ustrezno oblikovane. To je pravi pristop. Kajti res je, da smo storili kar nekaj napak. Eh, zlasti v nekaterih državah. In če se ne bomo učili iz teh napak, eh, težko vidim, kako se lahko premaknemo točke, na kateri smo. Intervenirali smo v Libiji, potem pa smo jo prepustili sami sebi. Zdaj govorimo geopolitično o energiji, o vprašanju migracij, o halifatu, o islamski državi, o, terorizmi, o terorizmu. Vse lepo in prav, ampak kaj moramo storiti, katere pobude moramo sprejeti? Stranke so pokazale pripravljenost. Uh, da se sreča, ampak kam pravzaprav gremo? Poglejmo si situacijo v Libiji. Jaz vsekakor upam, da se bo vse dobro izteklo, ampak veliko je dvoma o tem, kako se bodo stvari dogajale. Potrebujemo tudi načrt B, kajti če ne bo nobenega dogovora, moramo razumeti, kako se bodo stvari nadaljevali. Ali bo nacionalna skupnost prek Združenih narodov s kom govorila in kako naprej. Gospod Tanek. Gospod Bernardino Leon, Libija je bila neke vrste katastrofa. NATO je sicer posredoval z najboljšimi nameni, da bi končali diktaturo Gaddafi, ampak nekoliko je bilo vse skupaj prezgodaj. Eh, in eh, zdaj prihaja eh, do nevarnosti razdelitve te države. Porajajo se resna vprašanja. Prvič, ali lahko potrdite, trditve nekaterih držav, vključno z mojo, da se je namenoma uh, urilo nekatere pripadnike milic, da bi se borili proti džihadistom. Na koncu to ni bilo uspešno. Potem drugič, kakšna je vloga Katarja pri. Uh, borbi proti recimo skupini Ansar al-Sharia, kakšen je napredek na splošno Eh, pri boju proti uh, skupini Ansara Šarija. In potem ste omenili še uh, sodbo vrhovnega sodišča v Tripolisu. Rečeno je bilo, da je bilo sodišče ustrahovano in da zato ta sodna odločba ne more biti obravnavana kot um, neodvisna. Kako je zdaj uh, s tem in kako je s parlamentom v Tobruku? estamos hablando de una Libia que me parece. Govorimo o Libiji, ki je nenavadna. E, nacionalni kongres v Libiji ni niti približno e, reprezentativen, tako kot ne e, predstavniški dom, ki e, ga je izvolilo 18 odstotkov voljivcev. Kdo je pravzaprav naš e, sogovornik? ta ne, če nima dejanske moči. V bistvu so oborožene skupine tiste, ki imajo moč. In ali se bomo z njimi pogovarjali? Klani, eh, plemena, eh, militanti so tisti, ki imajo moč. Povem naj še nekaj. Eh, rekli ste, da niste zasedli te funkcije zaradi uh, lastnih uh, uh, uspehov. Prav nasprotno, ravno zaradi tega ste uh, tam, kjer ste. Če se ne bo uh, začelo pogovarjati s predstavniki plemen, klanov, družin, uh, potem se ne bo nič zgodilo v Libiji uh, volitve nič ne pomenijo, zaradi tega, ker tam obstajajo samo dogovori med uh, klani in družinami. In zdaj še situacija na jugu Libije. Tam se, uh, od tam se izvaža orožja na vse strani. Me pa zanima, kakšno pomoč se bo ponudilo na jugu, zato da se bo nekaj storilo na meji s Čadom eh, in Nigerjem in Sudanom. Če se tem državam ne bo pomagalo, da zaprejo to mejo, potem bo tam uh, uh, trgovina z orožjem popolnoma neomejena. Saj, skirej, Stodelgjot. Najlepša hvala, hvala gospod Leon za vse te informacije. V dopisu varnostnega sveta piše, da ko ste prosili za vrnitev k miru, da ste obenem izpostavili tudi kršitve človekovih pravic, da ste pozvali k spoštovanju pravic delavcev, tudi delavcev v delegaciji Združenih narodov. Govorili ste o težavah povezanih s finančnim sistemom. Imamo resolucijo iz leta 2014, ki govori o ukrepih zopr tiste, ki nasprotujejo miru, varnosti in stabilnosti. Kdo so ti ljudje? Vlada v nacionalnega sveta v Libiji pravi, da vas ne spoštujejo. Kaj o tem menite? Hvala predsedujoči, hvala gospodu Leonu za njegovo izjavo vsekakor je situacija zelo težka. Septembra smo sprejeli resolucijo, kjer smo navedli mnoge evropske zahteve. Rekli smo tudi, da podpiramo vaš mandat in s tem tudi nalogo nacionalnega dialoga na politični ravni. Potrebujemo pa vplivne akterje. In zdaj moje vprašanje, ali imate tudi stik z različnimi milicami in skupinami. Dobili smo sporočilo Amnesty International z konca oktobra, kjer je napisano, da je zlasti na zahodu Libije mnogo milic in pobroženih skupin, ki napadajo civiliste. In to eh, so uh, lahko vojni zločini. Moje vprašanje je, če imate stike z njimi. Potem druga točka tako Evropska unija kot tudi vi pravite, da je treba zagotavljati politični dialog. Kako pa je situacija migrantov v eh, deželi oziroma tistih, ki pridejo čez meje z juga? Ali ste pri svojem delu o tem že govorili? Hvala. Jaz, eh, kolega Kastaldo.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 Brok je že govoril o tem, eh, oziroma vprašanje je, oziroma vprašanje je koliko bo parlament v Tobruku sploh eh, suveren partner pri tem dialogu. Upoštevati moramo tudi južni del države, vsa plemena in klane tam. Kakšno je tveganje, da bo prišlo do fragmentacije, razdeljenosti države? Bral sem članke, slišal sem tudi uh, kakšna je bila izjava ambasadorja uh, Libije v Italiji. Rečeno je bilo, da se mora NATO vrniti v državo, ampak ne kot neka uh, mirovna sila, temveč ni, kot neka povezovalna sila. Ali mislite, da je tukaj prišlo do napake pri celotni nalogi? Uh, Ko smo si trudili, da bi vzpostavili demokracijo v tej državi ali gre tukaj le za neke uh, poceni povezave, ki ne delujejo. Dejstvo je, da leta 2011 nismo imeli ustrezne strategije in rezultati so slabi. Na tisoče je beguncev iz Libije, ki so pobegnili iz države po letu 2011. To je edina država v okviru arabske pomladi, ki ne izpolnjuje eh, pričakovanj. Ali menite, da lahko Tunizija tukaj igra eh, kakšno vlogo, da bi dosegli eh, politično rešitev oziroma mir? Če se ne boste držali časa, ne bo odmerjenega časa, potem na koncu gospod Leo ne bo imel časa odgovoriti na vsa vprašanja. Hvala. Predsedujoči, hvala gospod Leon. Osredotočil bi se na eno samo stvar, to je priseljevanje. Z libijskega vidika je težko predvideti, kako se bodo ti tokovi eh, razvijali, kako bi jih lahko uh, uh, kontrolirali, torej kakšne bodo ti migracijski tokovi. To vsekako ni uh, vprašanje drugotnega pomena, kot ste že pravilno omenili. Kajti stvar je na že zelo trhlih nogah. Ti migracijski tokovi so pomembni eh, v vseh teh severnih državah. Eh, kdo nadzoruje migracijske tokove? Ali so to eh, milice? Kakšna je vloga džihadistov pri migracijskih tokovih in kakšne so nevarnosti za mednarodno varnost? Kaj ti zdi se mi, da nihče na Zahodu ne ve prav dosti, kaj se dogaja? migracijski tokovi proti Evropi so stalni in neprekineni, zlasti proti Italiji. Tukaj gre tudi za ljudi, ki so v tranzitu prek takih migracijskih mehanizmov. Mislim, da moramo vsi usmeriti pozornost na te migracijske tokove. Thank you. Uh, thank you, Mr. Leon. Gospod Kan, hvala lepa. Gospod Leon, da ste nam predstavili svoje poglede na to temo. Razumem, kako pomembna je stabilnost Libije. Razumemo tudi, da je to eh, družba plemenov in klanov. Kako pa vi gledate eh, poseganje sosednjih držav, uporabo teh klanov? Ali so bili izvedeni kakšni ukrepi za preprečevanje takega poseganja? Kako pa je s tistimi, ki podpirajo Gaddafija, ki so se pregrupirali, kakšna je nevarnost, da se ponovno vzpostavijo. Eh, ali lahko eh, malce bolj razdelate vaš pogled na te različne skupine, kdo ima v lasti zemljo, koliko odstotkov ima v lasti zemljišč, eh, kakšen klan oziroma pleme. Oziroma potem so tukaj še različni tabori, kdo je vse upleten, džihadisti, islamska država ali kdo drug. Gospa Gomes je naslednja. Hvala lepa, veseli mi je, da vas vidim spet tukaj eh, v parlamentu Bernardino. Eh, čestitela bi vam tudi za vaše delo, ne gre za težko delo, ampak tudi, eh, ne samo težko, ampak tudi nevarno delo. Preživeli ste že napad. Zelo diplomatsko ste se izrazili. Rekli ste, da je to zadnja priložnost za Libijo. Eh, kolega Antonijo je to omenjal. Eh, mogoče je pa to že eh, veliko več kot zadnja priložnost za Evropo, kajti ne razumemo, kakšna je nevarnost. Vidimo pa, kaj se dogaja. Lahko bi vse skupaj tudi predvideli. O tem smo govorili. Problem ni bil v tem, da je NATO odšel prezgodaj. Problem je bil v tem, da Evropska unija ni uredila tistega, kar je bilo treba. Že od samega začetka je bilo jasno, da če ostane eh, milica SSDDR osama, potem eh, bo organizirala eh, kriminal in terorizem in to se dejansko zdaj tudi dogaja. Moje vprašanje pa je naslednje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 vaša prizadevanja za iskanje eh, rešitve, ampak tukaj potrebujemo neko močno podporo. Govorimo o neposrednih sosedih, Tunizija že precej trpi, več kot milijon in pol eh, ljudi je v zagati, potrebujemo močno eh, socialno službo in tako naprej. Kaj pa tiste države, ki niso neposredne sosede? Blizu je Egipt, Egipt se kakor podpira eno od strani v Tobruškem parlamentu, potem je tukaj še Eh, Saudska Arabija prek Egipta, kako pa je s Turčjo in Katarjem, ta dva eh, podpirata Mizrojata in Suarja eh, in pa tisto, kar se dogaja v Tripolisu. Gospod Koren Mike, naslednji. Hvala, gospod predsedojoči. Kratko vprašanje imam. Ali je možno, da je najboljša politična rešitev, da uh, Libijo razdelimo na tri dele. In ali obstaja možnost, da bi nekdo lahko, uh, da bi lahko vlogo prevzel uh, nekdo iz družine nekdanjega kralja Idrisa. No, tukaj so samo vprašanja, ki jih postavljam. Uh, so pa to žalostna vprašanja. Mogoče lahko celo razmišljamo o tem, eh, da je bil umik gospoda Gaddafija napaka. Ja, e, Zdaj bom pa še jaz spregovoril v imenu skupine Guen. Mi ocenjujemo posredovanje NATO kot. Eh, neuspeh. Škoda, ker nismo upoštevali alžirske pobude, ki bi za Afriško unijo lahko našla drugačno rešitev. Prišlo je do humanitarne krize, mnogo smrtnih žrtev, nastala je državljanska vojna, ki uh, bo iz Libije storila propadlo državo. Stvari so kompleksne. Bral sem uh, novice. Eh, iz, francoskega me, iz francoskih medijev je razbrati, da se v Libiji zdaj usposabljajo džihadisti in da Turčija in Katar eh, tudi eh, podpirata določene milice. Stvari me skrbijo, to kar beremo. V alžirskih medijih se pa piše tudi, da je Libija bomba z kasnelim učinkom tudi za Alžirijo in Tunizijo. Potem je Libija problem tudi kot eh, izvor eh, orožja, eh, ki spodbuja trgovino z orožjem. Eh, v Libiji je, kot smo slišali, veliko taborišč za usposabljanje džihadistov. Tam je eh, izginilo ne vem koliko orožja in vojaške opreme. 12 letal je izginilo in te bi se lahko uporabilo za operacije v Alžiriji in Tuniziji. Mene zanima, ali lahko računate na sosedne države in Arabsko ligo za mednarodno sodelovanje in kako je z nakupom nafte iz uh, naftnih instalacij, ki so pod nadzorom uh, milic. Zdaj pa imate vi besedo. Bueno, un conjunto de preguntas fáciles. Ja, dali ste mi le nekaj zelo preprostih vprašanj. Skušal bom zelo na hitro odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja. Najprej usklevanje in pa svetovanje v mednarodnem okviru s sosednjimi državami in državami Perzijskega zaliva. To bo nujno, to usklevanje bo ključno. Če tega ne bomo zagotovili, potem rešitve ne bo. Obstajajo regionalni akteri, ki imajo pomemben vpliv in ne govorim samo o sosedah. Jasno, ima Egipt izjemno pomembno vlogo, ampak to govorimo tudi o drugih državah, ki so nekoliko bolj oddaljene naprimer eh, govorimo o Turčiji, o Katarju, o eh, Združenih arabskih emiratih, to so vse države, ki imajo pomemben vpliv na dogajanje. Zdaj govorimo o neki pobudi. Mi bomo zdaj predstavili ta predlog ob podpori vseh držav, ki vemo, da eh, imajo neposreden vpliv na stranke v konfliktu in to je dobro. Kar se tiče jutrišnje ministerske konference, to je konferenca skupine 5 res plus 5. Do zdaj smo imeli 5 res plus 3. To je bila skupina treh stalnih članic ZDA, Francije in Združenega kraljestva, k tem se pa pridružuje še pet drugih držav. Štirih v bistvu Italija, Španija, Nemčija, Malta in Evropska unija kot peta stranka. 5 res plus 5. To je Eh, konferenca, ki bo potekala jutri, tam se bojo srečali ti partnerji, to podpirajo Združeni narodi, oziroma ta skupina ponuja podporo Združeni narodi, ki je za nas zelo, zelo pomembna. Ne izključujemo nikogar, prav nasprotno, to je skupina, ki je zelo odprta in ki zaseda v različnih formatih. V eh, Madridu smo se srečali pet, v formatu 5 plus 5, v New Yorku v formatu Kerry, Eh, kjer sodelujo tudi države Perzijske, iz Perzijskega zaliva. Zdaj se bo organiziralo novo, nov sestanek v ta istem formatu, pa tudi še en sestanek v Madridu. Zdaj v različnih formatih in v različnih zasedbah iščemo rešitve, mednarodna. Eh, mednarodna skupnost tem želi zagotoviti eh, Združenim narodom ustrezno podporo v dialogu eh, s prtimi stranmi. zdaj pa še nekaj resoluciji 2.1.7.4 in uh, nehnih učinkih. Prezgodaj je še, ta resolucija je predvidela tudi možnost sankcij, uh, ki bi bile zelo ciljene na posameznike ali posamezne skupine, ki bi ogrožale uh, varnostne situacije oziroma politični proces. Ta postopek zdaj poteka v New Yorku Združenih narodov, Ruanda predseduje uh, v sodelovanju z varnostnim svetom, posvetovanja o tem, proti katerim skupinam bi lahko eh, sprejeli te sankcije. Bodi si so to, eh, so, je, je to vojaško osebje, eh, so to oborožene skupine ali pa predstavnik različnih političnih skupin, ki eh, ne podpirajo političnega procesa, še več, ki nasprotujejo na vsak možen način temu političnemu procesu. Potem pa je tu treba podariti še, da upamo, da bo ta skupina, ki ne sodeluje drugače pri vseh teh konferencah, dala svoje mnenje o tem, eh, kakšne sankcije bi morali sprejeti in proti komu. Potem pa še vprašanje gospoda Pancerja. Tu uh, gre za pobudo, ki bo vključevala, odgovarjam tudi na vprašanje gospoda Narta, ki ne bo vključevala zgolj političnih eh, sogovornikov, politični dialog bo center, vendar pa v njem ne bodo sodelovali samo politiki, temveč bo domet nekoliko širši. Tu bodo predstavniki zakonodajnih teles, pa tudi predstavniki eh, lokalnih oblasti, ki so neposredno izvoljeni v Libiji. Tam bodo sedeli tudi predstavniki eh, različnih združenj civilne družbe. Skušamo oblikovati dovolj široko skupino potekale bodo pa še usporedni sestanki, kjer se bom kjer, eh, v treh formatih. V, eh, v enem formatu se bomo pogovarjali eh, z milicami, v drugem formatu s predstavniki plemen in klanov in v tretjem formatu s predstavniki političnih skupin v drugi skupini sedijo eh, tisti, ki imajo največji pomen v podeželjski Libiji, predvsem na jugu. Eh, v tretji skupini so predstavniki političnih skupin, ki imajo vpliv v urbanizirani Libiji. Torej v treh skupinah, politične skupine, predstavniki plemen in klanov in pa predstavniki milic. V teh treh skupinah se želimo organizirati to uh, odprto razpravo z vsemi dru, eh, skupinami v tej družbi, zato da bi eh, lahko nekaj dosegli. S tem odgovarjam tudi Ani Gomeš. Sicer v prvi fazi želimo najprej oblikovati nek načrt, v katerem bi bil vključen tudi ustavni. Eh, proces, ki veste, je bil zaustavljen. Upamo, da bo ustavo mogoče k malu sprijeti, če bo varnostna situacija omogočala organizacijo referenduma. To lahko ne bo, radi bi pa to organizirali. V drugi fazi, če bi, se prvi, če bi bila prva uspešna, bi se lahko lotili drugih uh, ustavnih vprašanj. To je v drugi fazi in tam bi razširili. Uh, Eh, razpravo na te tri skupine, ki sem jih prej uh, omenjal. V procesu, kot sem delal vsak mesec plus dva. Če bomo imeli še plan C, poleg tega, da imamo zdaj že plan A in B, glede na to, da se je situacija tako poslabšala, da bi težko ocenili, ali bi ta podeličen proces lahko bil uspešen ali ne, že razmišljamo o morebitnih drugačnih rešitvah. Ali bo treba organizirati bolj klasično mirovno konferenco, bomo videli. O teh možnostih tudi eh, razmišljamo. Zdaj, če se varnostna situacija ne bo umorila, bo zelo težko izvesti ta politični proces. Prišlo je do dodatnih napadov, v preteklih tednih, preteklih desetih dneh in to je zelo, zelo zaskrbljujoče za mednarodno skupnost. Potekajo spopadi eh, tudi v Bengaziju, eh, kar stvar še zapleta. Torej, kljub vsemu temu upamo, da politični proces lahko zaživel, če ne, pa kot sem že dejal, imamo že v mislih druge alternative, drugače možnosti.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 nekateri, ki so bili prisotni v konkretnih napadih, ampak jaz nimam zdaj informacij o tujih borcih, ki so se vrnili v Združene kraljestvo oziroma ki so prišli iz Združene kraljestva in so džihadisti. Glede tega nimam nobenih konkretnejših informacij. Enako velja za džihadiste, ki so, bili, uh, ki so prišli iz Katarja. Slišali smo govorice, nimam pa konkretnih podatkov. Katar zelo aktivno podpira politični proces in iskanje politične rešitve. Vsi akteri, ki imajo določen vpliv v Libiji, se zavedajo, da je Libija na robu prepada, na robu popolnega kaosa. Nihče si pa tega ne želi. Eh, nobena skupina eh, si ne želi popolne anarhije in kaosa v Libiji. His action uh, in the east in Benghazi po ukrepanju na vzhodu v Bengaziju oziroma po letalskih napadih prihaja do odziva oziroma boja proti, terorizma, eh, proti terorizmu. Ampak po našem mnenju je edin učinkovit način boja proti terorizmu uporaba državnih institucij. Torej to je bilo eno vprašanje. Potem nekdo ni bil prepričan, kakšni so dejanski nameni. Februarja eh, se je predlagal celo nek prevrat. Eh, ni bilo jasno, kakšen je pristop, uporablja se eh, letalske sile, s katerimi pa se ne napada samo Eh, terorističnih ciljev, temveč tudi civilne cilje in soseske, ampak vsi vemo, da to ni ustrezen način boja proti terorizmu in teroristom. Včasih lahko eh, dosežemo ravno nasprotno, včasih se ljudje potem združijo proti tistemu, eh, ki jih napada. Ansar al-Sharia velja za teroristično organizacijo in uh, ljudje v Bengaziju so razdeljeni. Mednarodna legalnost oziroma ukrepanje je mogoče uh, bolj intenzivno od tega, kar počenja skupina Ansar al-Sharia. Torej tukaj je kar nekaj. Uh, vprašanj. To, kar počne gospod Hafter, mogoče ni najbolj v največjo korist. Uh, najbolje bi bilo, da se prispeva k političnemu procesu, ni pa treba postavljati pod vprašaj uh, tranzicije oziroma izgradnje demokracije. Uh, v Libiji. Vemo, da bo za to potreben čas, eh, v državi bo potrebnih no, veliko notrnih in zunanih eh, prizadevanj, torej treba je zagotoviti možnost za to. Potem pa še sodna odločba. Eh, kot sem povedal že prej, zelo težko bo zazeti neko stališče in to zaradi različnih razlogov. Eden od razlogov je eh, navedba, da je sodišče sprejelo to sodno odločbo eh, pod ustreh, ustreh, ustrahovanjem eh, sil v Tripolju. To morda drži, drži pa tudi, da imamo v Libiji zadnje čase milice navzoče vse čas, torej to ni nič novega. Eh, narava teh milic v Tripoliju se je sicer spremenila, ampak že prej smo imeli milice iz Sintana in podobno. Torej, ni lahko. V vsakem primeru pa tukaj ne gre za nek pravni argument, tukaj gre za politično vprašanje. In tudi, če bi jasno tolmačili to sodno odločbo vrhovnega sodišča, bi še vedno imeli politični problem v Libiji. Torej, Libija mora najti politično rešitev in tukaj mora vstopiti mednarodna skupnost in to spodbujati. Še odgovor kolegu Nartu. Najprej, na prvo vprašanje sem že odgovoril, srečali se bomo s predstavniki plemen in klanov. Drugo vprašanje, ki ste ga zastavili, eh, je pa izjemno, izjemno kompleksno. 4000 km eh, meje ima Libija na kopnem, eh, ki je zelo mm, eh, porozna. Eh, marsikaj se dogaja preko te meje, od trgovine z orožjem, trgovine z drogami, eh, nezakonito preseljanje in tako naprej in tako naprej. Vse te države na jugu so tudi zelo eh, občutljive, zelo krhke in težko zaustavijo vso to trgovino. Upamo pa, da bo tudi Evropska misija za eh, nadzor meja lahko spet eh, odposlana v Libijo in pomagala libijskim organom. Je pa to zagotovo naša eh, velika skrb. Združeni narodi tesno sodelujo z Evropsko unijo. Vsi moramo pomagati tem državam na jugu, tudi zaradi tega, ker nima nobenih zmogljivosti. Ni, ne, ne Libija, niti države na, na njenem jugu nimajo teh zmogljivosti. U. Potem, kdo so akteri, ki nasprotujejo politični rešitvi? Načeloma imamo ekstremiste in to v obeh taborih. Imamo ljudi, islamiste, ki so eh, blizu eh, džihadizmu oziroma radikalnemu islamizmu in ti ne podpirajo politične rušitve, to je jasno. Nekaj teh ljudi je bilo nedavno na demonstracijah v Tripolisu proti Združenim narodom, proti dialogu, ampak na srečo je po mojem mnenju to manjšina, kajti eh, večina pa je zmernega islama, ki podpira eh, politično rešitev. tudi na drugi strani, v drugem taboru, imamo uh, večino, ki podpira politični dialog in zmernost. Uh, poleg tega pa je tukaj še manjšinsko mnenje, da so islamisti teroristi in da se z njimi ne da pogajati. tukaj so ekstremizmi. To je zlasti očitno, če gremo k radikalnim skupinam, eh, milicam, različnim akterjem. Torej, ne vidimo jasnih znakov, da bi oni podpirali politični proces. Z njimi sem se pogovarjal, lahko tudi odgovorim na to vprašanje, ki se je nanašalo na milice. Vsekakor se pogovarjamo tudi z milicami, kajti ne bi bilo koristno eh, spodbujati nekega političnega eh, dogovora, če ne bi imeli na krovu vseh političnih skupin oziroma ne bi imela stika eh, z njimi. Ne morete kar usiljevati nekih odločitev. Ehm, in ne morete najti rešitve za libijsko krizo, če eh, nimate ustreznega stika tudi z obroženimi skupinami. Torej tudi te skupine milice bodo del procesa, ki ga zdaj začenjamo. Potem gospod Kastodom. Tveganje razdelitve, fragmentacije Libije. Libija je že zdaj razdeljena. To je realnost. In eh, imamo dva parlamenta, dve vladi, potem imamo eh, različen nadzor. Pomembno je, da se zavedamo stanja. Eh, rečeno je bilo, da če ne izkoristimo vseh možnosti, bo to izgubljena priložnost za vse nas. Situacija je taka, kot je. Eh, tudi jug ima neko svojo dinamiko, kot je bilo že omenjeno. Tako da tveganje že obstaja Mi pa si moramo prizadevati, da znova združimo državo, da premagamo to eh, razdeljenost. Strinjam se z vami, plačujemo ceno odsotnosti mednarodne skupnosti od leta 2011 dalje. Vsekakor lahko Tunizija igra pomembno vlogo, zlasti na Zahodu in Tripolisu. Migrat. Ne vem, kdo nadzoruje uh, migracijske tokove. To so neke mafijske skupine. To niso neke politične skupine ali pa paravojaške skupine ali milice, ki bi nadzorovali migracijske tokove. Zagotovo je situacijo zelo težko oceniti v tem trenutku, saj varnostna situacija in spopadi, ki tam potekajo, uh, tega ne omogoče, ni institucij, ni javne uprave, ni ustrezne policije. Zato pravzaprav težko odgovorim na to zadnje vprašanje, kdo je mafija, kdo so skupine, ki eh, nadzoruje migracijske tokove in ki eh, ogromno število eh, priseljencev pripelje pred Evropsko mejo. Džihadisti igrajo pomembno vlogo. To je eh, vprašanje eh, o tem, kdo so džihadisti. Večina džihadistov, ki so v Libiji, niso džihadistične skupine, ki so se že eh, povezale z islamsko državo. To so klasični džihadisti, nekateri so povezani eh, z Al-Kaido. Potem je pa tu še ena skupina mladih džihadistov, ki se je nekako uh, povezala z islamsko državo. Danes skrbi je pa majhna. Morda bodo še druge džihadistične skupine uh, izrazile uh, povezavo z islamsko državo. Obstajajo različne skupine, kar nekaj jih je, ki so aktivno, naprimer, vdarni uh, in ta možnost, eh, da skrbinjo in spremljamo situacijo. Ne, eh, nimamo pa občutka, da bi nekdani gadafisti eh, ostali aktivni. Ta skupina nekdanjih pripadnikov režima ne predstavlja neke posebno vplivne skupine. in ravno zato uh, sprožamo to politično razpravo s tistimi skupinami, ki bi uh, morale v prihodnosti uh, zastopati dele libijske družbe. Uh, in nekdani pripadniki Gaddafijevega režima ne sodelujo, ne v konfliktu, ne pojavljajo se kot skupina, zato to ni videti, da bi bil pomemben dejavnik. Ana? Ja, popolnoma se strinjam s teboj. E, lahko se samo ponovi, brez mednarodne podpore sporozum in dogovor ne bo mogoč. Ključne države morajo podpreti ta politični proces, Evropska unija je ključna, prav tako ne smemo ponoviti napak, ki smo jih zagrešili v preteklosti in tudi ti si pogosto na nje opozarjala. Ni rešitev v delitvi Libije, to je jasno. Potem je pa tu kralj Idris, lahko bi njegova družina igrala določeno vlogo, eh, ampak morda bolj eh, v plemenski družbi na vzhodu, ki pa mora prav tako eh, igrati vlogo v prihodni, eh, v prihodni mm, Libiji. Ne verjamem pa, da je v, na kratki rok mogoče pričakovati eh, ponovno vzpostavitev monarhije. Mislim, da monarhija tudi ni bi bila alternativa za Gaddafijev režim. Vprašanje je, če bi bila to dejansko res lahko sploh alternativa. Po mojem mnenju je bila alternativa pustiti uh, Gaddafijevim uh, vojakom, da uh, pobijejo vse uh, v Bengaziju ali to je bila edina druga alternativa. Zaradi tega je to, kar se je zgodilo, verjetno vseeno eh, boljša možnost. Takrat v tistem trenutku ni bilo možno doseči neke diplomatske rešitve. Želeli bi si, ampak mislim, da ni bilo časa za to, zaradi tega, ker so bile Gaddafije sile že pred Bengazijem in so praktično že udirale v Bengazi. Zato uh, kdo ve, vse ne vemo, kaj bi se lahko bilo zgodilo, nikoli ne bomo vedeli, kar se je, se pač je. Jaz danes odpotujem v Addis Abebo, ker se bomo jutri srečali s predstavniki uh, Afriške unije, uh, srečali se bomo predstavniki regije, jutri s Sudanom uh, in z drugimi sosednjimi državami, zato da bi se pogovarjali o tej rešitvi združenih narodov in da bi videli, kakšna so njihova pričakovanja in kakšna je lahko njihova vloga. Potem pa je še nakup nafte iz pa tudi o drugih finančnih sredstvih smo se v bistvu že pogovarjali, pa tudi jutri uh, na ministerskem konferenci. Mednarodna skupnost uh, je zelo zaskrbljena glede tega, da bi te milice in določene skupine uporabljale različne finančne vire, ki so. Eh, in ne samo finančni, tudi drugi, druge vire, opreme, orožje in to, ki je še prisotno v Libiji. Zato mora Evropa tudi uh, nekaj v zvezi s tem zagotovo storiti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Leon, veliko srečen uspeha vam želimo, vam osebno. Eh, vaš uspeh bo zagotovo eh, le nekaj dobrega lahko za Libijo, celo regijo in vso Evropo. Vrnite se pa, kadar se boste želeli. kolegom in kolegom. Spoštovani kolegi in kolegice, eh, zdaj pa še ena stvar. Ki jo imamo že dolgo na mizi, približno eno uro razprave je za nami, gre za moje poročilo, to je tehnično poročilo. Ali bi kdo želel še kaj dodati v zvezi s tem? Očitno ne, potem glasujemo. Odpiram glasovanje. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasovanje je končano oziroma še ne? Ja? Čestitam poročevalcu za odlično opravljeno delo. S tem tudi končujem današnjo sejo. Lahko noč. Was? Soll doch mit Durchlasskraft vorgetragen werden.